je dnevni red sprejet. Zadovoljen sem, da vam lahko povem, da imamo danes na voljo tolmačenje v vse jezike. In rad bi vam tudi povedal, da naš odbor za kmetijstvo organizira skupni seminar s odborom za socialne zadeve na temo kmetijstvo nevaren poklic in kako naj se združi zdravje z varnostjo. To bo potekalo, ta skupni sestanek bo potekal 20. marca. Ravno tako vas želim obvestiti, da se današnji sestanek prenaša preko interneta. In tako se lahko sedaj lotimo tretje točke na dnevnem redu in sicer predstavitev se strani EFSE, Evropskega organa za varnost hrane, o neonikotinskih insekticidih. Zato najprej izrajekam dobrodošlico gospodu Hermanu Fontjeju iz EFSE, ki nam bo predstavil rezultate opravljene študije v zvezi z nevarnostmi, ki jih v, predstavlja uporaba neonekotinskih insekticidov za čebele. Predstavljam si, da se bo tudi komisar Borg dotaknil tega vprašanja, kasneje, ko se nam bo pridružil in nam predstavil svoj program za preostali del zakonodajnega obdobja. Ja, samo vprašanje. In sicer me nekaj bi želel obvestiti vse člane našega odbora o dopisu, ki sem ga prejel in sicer v zvezi z od, pismo je se strani odgovornega Swedish Match, torej švedskega proizvajalca tobaka, ki pravi, da eh, bodo o tej temi razpravljali s predstavniki komisije. Eh, Eh, dobil sem to vabilo, torej, da bi se sestavil s predstavniki Svetič Mača in uh, zato vas želim v zvezi s tem seznaniti, saj je danes problem, če se srečujemo s predstavniki proizvajalcev tobaka, glede na to, da imamo konvencijo Mednarodne zdravstvene organizacije, še zlasti v členu 5.3, ki uh, omejuje uh, to vrstna srečanja in zato se bom uh, sestal s temi osebami samo takrat, ko bo Evropski parlament mi omogočil nek okvir, znotraj katerega se lahko z njimi sestanem, ravno zato, ker se skušamo izogibati stikom s predstavniki sektorja za proizvodnjo tobaka. Eh, in če je tudi kdo drug od vas dobil tako povabilo, vas želim na to opozoriti. Hvala lepa. Bi še kdo drug želel besedo? Zdelo se mi je, da je še nekdo prosil za besedo. Ne, torej bomo dali takoj besedo gospodu Hermanu Fontjeju. Ne, oprostite, uh, gospa Magines. Hvala. To ni povezano za trenutno točko in ne vem, če boste lahko v tem trenutku to pojasnili. Če prav razumem, bomo marca v glasovali o dosejih SKP. Ampak um, ali lahko kot predsednik odbora poveste morda kaj več o tem? Ne vem, če so te informacije točne. Marija, do quando parleremo? Ja. Yeah. Te teme se bomo lotili tudi jutri, ko bomo govorili o rezultatih vrha z dne 7. in 8. februarja v zvezi s finančnimi perspektivami. Ampak želim vas spomniti, da bomo marca glasovali o pogajalskem mandatu, ne bomo glasovali o vsebini, to ne bo končno glasovanje o štirih zakonodajnih svežnjih, kot smo že zadnjič povedali. To zadnje glasovanje bo namreč vezano z zaključkom pogajanj o finančnih perspektivah. Glasovanje, ki je predvideno za meseca marca, če predsedniki skupin ne bodo spremenili svojega stališča, bomo glasovali samo o pogajalskem mandatu, kar pomeni, da bomo potrdili seveda stališče našega odbora in amadmaje, ki bodo pri nas potrjeni in upam, da bomo na ta način potrdili tudi kompromisne predloge so strani političnih skupin. Vsekakor, kar se tiče bodoče strategije parlamenta v zvezi z um, večletnim finančnim okvirom in finančnimi perspektivami, je to pomembno. Dobro se spomnite, da je uh, tudi prejšnji ponedeljek po sestanku uh, se pojavilo kar neko nelagodje oziroma kritičnost tudi potem, ko so se sestali gospodje Šulc, Van Rompuy in Barozo. In zato mislim, da se bo na tej podlagi pripravila resolucija, o kateri se bo glasovalo marca. Ampak mislim, da ni potrebno sedaj spreminjati našega dnevnega reda, na katerem smo predvideli zahtevek po glasovanju o mandatu za pogajanja na naslednjem plenarnem zasedanju. E, v redu, hvala. Sedaj pa končno res dajem besedo gospodu Hermanu Fontjeju iz Evropskega organa za varnost prehrane. Prisluhnili mu bomo potem, pa bomo imeli čas še za lastne prispevke in pripombe. Izvolite.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 Herman Fontier, pronto? Qualche problema? Gospod Herman Fontier je pripravljen. Zgleda, da imamo manjši tehnični problem. Okay. Um, good afternoon and thank you for in lepo zdrav, hvala lepa, da ste me povabili na to sejo in da ste mi dali možnost, da predstavim študijo EFSE o neonikotinskih insekticidih. Eh, Zato delo smo dobili mandat strani Evropske komisije. Morda bi bilo pametno osvetliti nekatere elemente mandata, ki smo ga dobili. Komisija nas je zaprosila, naj študijo pripravimo do konca decembra lanskega leta in to smo tudi naredili. Komisija je nam naročila, katere nove substance naj preučimo. Šlo je za imidagloprid, klotianandin in tiomeksotam um, in še dva druga neonikotinska insekticida sta odobrena v Evropi, ampak trenutno nista, ne predstavljate nevarnosti za čebele. Za te tri substance smo morali preučiti vse avtorizirane uporabe, ko gre za obdelavo uh, semen in pa zrnc in to v vseh državah članicah. Komisija je tudi povedala, kakšne podatke moramo upoštevati. Torej, gre za prosilce za odobritev aktivnih substanc in pa na ravni držav članic za tiste fitofarmacevska sredstva, ki vsebujejo omenjene substance. Komisija nas je zaprosila, naj uporabimo dokument, ki jo je razvil uh, panel EFSE PPR, gre za znanstveno mnenje in eh, to je panel, ki pravčuje oceno tveganja fitofarmicavskih sredstev na čebela. To je prvi korak do smernic EFS, ki bo predstavila nove smernice za oceno tveganja za čebelo. Ta dokument naj bi bil sprejet do konca maja letošnjega leta. Komisija je EFSI naročila, da naj upošteva tudi druge relevantne študije, raziskave in spremljevalne aktivnosti. Kakšen je bil torej naš proces, kako smo prišli do naših sklepov? Začeli smo že z zbiranjem podatkov, eh, pristopili smo tako k eh, prosilcem in k državam članicam, da smo dobili na razpolago vse podatke. Zbrali smo vse podatke o uporabah teh substanc v državah članicah. Ogledali smo si objavljeno gradivo in ogledali smo si tudi eh, podatke o spremljanju iz držav članic. Pozvali smo države članice, da nam dajo na razpolago vse takšne podatke. Povedati moram, da pri uporabi znanstvenega mnenja panela PPR smo v oceni tveganja vključili tudi vsa nova znanstvena dognanja to znanstveno mnenje je upoštevalo vso na novo objavljeno literaturo. PPR panel si je ogledal nedavljeno, nedavno objavljeno znanstveno gradivo o učinkih na čebele, tako da metodologija ocene tveganja upošteva nova znanstvena dognanja, naprimer, ko gre za uh, razvoj čebeljih konel, o subletalnih učinkih in tako naprej. Vse to je bilo vključeno v naše mnenje. Ocenili smo vse podatke, ki smo jih zbrali, tudi študije na višji, rav, na višji ravni in smo pripravili oceno tveganja za tako akutne, kakor tudi kronične učinke in subletalne učinke. Najprej smo pomislili na tri poti izpostavljenosti. Ehm, tako nam je tudi naročila komisija. Te glavne poti izpostavljenosti so e, prah, ki ga pri setju sproščajo semena ehm, in zrnca, potem e, izpostavljenost ostankom v nektorju in pa cvetnem prahu um, rastlin in pa plevela, torej uh, gre za sistemsko metologijo, to je uh, ta fitofarmacevska sredstva se znajdejo v rastline, zato lahko najdemo ostanke tudi v cvetnem prahu in pa v nektorju. In zato smo morali oceniti tudi tveganje vzpostavljenosti v nektorju in pa polenu, ki ga uživajo čebele. In pa še tretja pot eh, izpostavljenosti, razmišljali smo o ostankih v gutacijski tekočini. To so majhne kapljice, ki jih proizvajajo listi rastline. In ker so ti neonekotini eh, eh, sistematični, sistem, sistematični, potem lahko tudi eh, te kapljice vsebujejo ostanke teh sredstev. No, na podlagi vseh teh podatkov smo. Za vsako ocenjeno študijo smo predstavili določene sklepe. Sklepi so bili predstavljeni skupaj z oceno tveganja, zato da boste lahko polno eh, razumeli, kako smo prišli do teh sklepov. Osnutki sklepov so sedaj na voljo organom v državah članicah. Zaprosili smo jih naj eh, tudi podajo svoje pripombe k tej študiji oziroma svoje pripombe k sklepom. Na osnovi pridobljenih komentarjev iz organov držav članic smo na to pripravili sprožili razpravo, strokovno razpravo z strokovnjaki iz držav članic, ki so jih imenovali, ki so jih imenovali nacionalni za to pristojni organi. Po tem srečanju smo seveda upoštevali ugotovitve strokovnjakov, na koncu smo prišli do končnega sklepa EFSE kot neodvisne organizacije. Sprejeli, ta sklep smo sprejeli 19. decembra. Kakšen je bil rezultat naše ocene? V nekaj besedah. Za številne avtorizirane uporabe se je zdelo, da nismo imeli na razpolago dovolj podatkov za to, da bi lahko mm, ustrezno pripravili oceno tveganja. K temu se bom vrnil eh, ob zadnjem Eh, posnetku. V, našem, v naših zaključkih smo um, identificirali vse vrz, vrzeli, ki obstajajo pri naših podatkih. Uh, to smo naredili zato, da smo zagotovili preglednost in da smo um, lahko pojasnili, kakšna, kakšne so stopnje negotovosti. Za vsako uporabo smo pripravili pregledno tabelo. Rezultati ocene so lahko ti, da smo imeli dovolj podatkov za to, da smo pripravili oceno tveganja in da smo identificirali določeno stopnjo tveganja. Potem smo v tabeli označili R. Um, moram povdariti, da je včasih identificirano tveganje temeljilo na uh, oceni tveganja eh, na visoki ravni. Če bi imeli, naprimer, študijo iz terena, potem bi bil morda rezultat ocene tveganja drugačen, ampak v takšnih primerjih nismo imeli to vrstnih študij, zato smo uh, se odločili za bolj enostavne ocene tveganja in smo na tej osnovi ugotovili, da uh, tveganje obstaja. V številnih primerjih pa ocene tveganja nismo mogli pripraviti, ker nismo imeli na razpolago dovolj podatkov. Eh, ali pa nismo imeli ustrezne scheme za oceno tveganja. V tem primeru smo v tabelah zapisali eh, črko X. In ena zadnje smo v določenih ocenah tveganjah oceno tveganja lahko pripravili, pa nismo identificirali tveganja. To, bilo, to se je izkazalo predvsem za določene primere izpostavljenosti sladkorne pese. Eh, če povzamem rezultate za posamezne poti eh, izpostavljenosti, ko gre za cvetni prah in pa nektar, samo um, uporabe substanc na rastlin, ki niso privlačne za medenonosne čebele, eh, smo ugotovili nizko tveganje. Drugače pa nismo imeli dovolj podatkov ali pa tveganje ni bilo eh, iz identificirano. Potem prah, nismo mogli izključiti tveganja za, za medonosne čebele uh, z nekaterimi izjemami, kakor naprimer sladkorna pesa, pesa in pa rastline, ki uh, jih pridelujemo v steklenjaku. In pa še izpostavljenost uh, zaradi gutacije. Uh, ugotovili smo samo uh, tveganje pri koruzi, ki, uh, na kateri je bil uporabljen tija metoksam. V tem primeru so študije na terenu pokazale, da ima to akutni učinek na medonosne čebele. Se pravi, če sedaj si ogledamo še to um, tabelo, uh, Klotja Nadin, tukaj lahko vidite na tej tabeli, kje smo lahko pripravili um, oceno tveganja za Klotja Nadin, za koruzo, za žitarice in pa za oljno repico. Ne bom se spuščal v podrobnosti tabele. Potem smo imeli tudi dolg seznam uh, podatkov, ki jih nismo mogli finalizirati. Nismo mogli oceniti dolgoročnih tveganj na kolonije čebel, potem tudi, ko je šlo za opraševalce druge, kot so čebele, eh, potem eh, medonosne čebele, ki nabirajo med iz medene rose, kajti tudi medena rosa je lahko onesnažena, nekaj eh, prisotnosti je lahko tudi v zemlji. Potem tudi, ko gre za medeno roso, ta lahko potencialno tudi vsebuje neonikotinske insekticide. Tukaj nismo imeli dovolj dokazov, da bi lahko finalizirali študijo. Potem izpostavljenost uh, eh, supletalnim dozam in pa uh, tveganja, ki izhaja iz izpostavljenosti gutacije. V večini primerov nismo imeli uh, dovolj podatkov. Uh, razen ko je šlo za tio metoksam mm, in pa akutno tveganje smo dokazali tudi za koruzo. Hvala lepa za vašo pozornost. Bene, grazie per questa esposizione, innanzitutto voglio... No, hvala za to predstavitev. Predvsem pa želim v imenu našega odbora toplo pozdraviti med nami Ministrstva za kmetijstvo iz Balearskih otokov, gospoda Gabriela Kompanija. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Dragi kolegi, sedaj pa bomo začeli z razpravo. Kot vidim, se je zelo veliko poslancev prijavilo k besedi. Eh, slišali smo zelo tehnično predstavitev se strani EFSE in verjamem, da se boste oglašali bolj v političnem smislu, pri čemer bi morda kazalo izkoristiti bolj prisotnost komisarja Borga, ki se nam bo v kratkem pridružil. Zato vas pozivam, da skušate biti kratki, saj se je že vsaj 15 kolegov prijavilo. Izvolite. Uh, Hvala lepa predsedojoči. Veseli me, da sem spet v tem odboru. Zelo me skrbi, kako je bila ta predstavitev podana, predsedojoči. Eh, oziroma tisti, ki je to predstavljal, je dejal, da nima dovolj podatkov, vedno znova je govoril o vrzelih, ki jih je potrebno zapolniti, vedno znova je to ponavljal. To je resna tema. In ko gospod Bove, moram povedati, zakaj sem tukaj. Sem predsedojoči Združenja čebelarjev v Cambridgeu in sem tudi kmetovalec, torej imam veliko interesov na obeh stranih. Skrbi me tudi hitrost implementacije te zakonodaje do junija 2014, skrbijo me študije, tukaj smo uporabili nove regulativne standarde, ki jih sploh še nimamo. Zdi se mi, da je celotna situacija taka, da je izuzeta iz konteksta. Pravo tveganje pri tem je, da bomo torej sedaj izuzeli proizvod, ki še ni dokazano nevaren. In potem bodo morda morali nadzorovati kmetje z drugimi proizvodi, vse skupaj celotne razmere in to bi lahko imelo negativne učinke na čebele. Zato resnično menim, da moramo to tukaj ustaviti in izvesti popolno oceno tvegan. Hvala lepa. Gerling, e poi Ayuso. Gospa Gerling. Hvala lepa. Prav imate pogovarjamo se z napačnimi ljudmi. Večino vprašanj, ki jih imam, bi naslovila na komisijo, kajti komisija je tista, ki pripravlja to poročilo. In na to se bom še vrnila. Sedaj pa nekaj vprašanj za ECO. Najprej. Lahko podam pripombo, da ste na hitro, da pripravljate usmerjevalni dokument, ki bi naj bil potrjen maja ali lahko spregovorite o tem, ali je to smiselno in ali bo to uporabno, glede na to, da ta dokument še ni bil potrjen, morda spoh ne bo, domnevamo, da bo. Vem pa, da je kar nekaj vprašanj in pomislekov, ki so jih izrekli znanstveniki glede tega dokumenta. In potem drugič, specifično bi rada vprašala, zakaj je EFSA priporočila to obdelavo, čeprav sploh niso naredili testov tega sploh ni v poročilu, v priporočilih na koncu pa je, pa je ta obdelava semen omenjena, vendar pa sploh ni znanstvenih analiz in dokazov. Grazie, onorevole Ayuso, e poi Agnew. Sì, muchas gracias, signor Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi EFSI za predane informacije in tudi za iskrenost pri tem, ko pravite, da je zelo visika raven negotovosti pri tem in da nimate še na voljo vseh podatkov za to, da pripravite eh, verodostojno oceno. Mislim, da je to zelo pomembno in to ne glede na strupeno naravo neonikotinoidov. Eh, In moram povedati, da je naša država, Španija, največji proizvajalec meda v Evropi. Imamo več kot deset tisoč kolonij eh, panjev in eh, zelo številne kolonije čabel. Tudi mi imamo panje na, našem, last, na naši lastni kmetiji in zato mene ta tema zelo zanima in našo državo tudi. In zato mislim, da je zelo težko priporočati nekaj, kar še nima neke podlage, sploh če niso narejene študije na kraju samem. In zato me zanima, ali ste pri tem upoštevali tudi delo, ki ga je opravil španski raziskovalec s svojimi sodelovalci, namreč tudi v Španiji imamo tak center, e, gre za raziskovalko Marijo Moines, veterinarko, ki je opravil leta 2010 objavila študijo o učinkih na um, čebelje družine, trenutno jo nimam pred seboj, ampak lahko vam posredujem podatke o tej študiji, ki je pokazala, da uh, je cvetni prah, ki se nabira v panjih in ki ga uporabljajo čebele, uh, snov, v kateri eh, neonikotinoidi ne predstavljajo niti enega odstotka, torej da je ta eh, koncentracija snovi zelo eh, nizka, mislim, ampak je pa to zelo zaskrbljujoče dejstvo za vse kmetovalce. Pa še nekaj. Po drugi strani pa kmetijska združenja izražajo zelo veliko zaskrbljenost zaradi morebitne prepovedi uporabe teh insekticidov. To jih še bolj skrbi kot eh, sama SKP. In mislim, da se je tukaj morda komisija nekoliko prenaglila, glede na to, da rezultati še niso popolnoma poznani. Hvala lepa. Mislim, da bomo sedaj sledili paniki samo zaradi napačnega tiskovnega sporočila. To sem že veliko krat videl. In ko je, na primer, britanski politik podal negativne komentarje na neko temo, se je potem izkazalo, da smo se skupaj nešteto kaj testirali, pa sploh nič ni bilo. In tudi profesor Lacey je dejal, da nas bo umrlo na tisoče, ker smo jedli govedino uh, norih krav, sedaj čakamo, da bo sploh kdo umrl. Seveda nič se ni zgodilo. To so neumnosti. Govori se tudi o gensko spremenjenih pridelkih, ki bi naj bili nevarni. Mi pa seveda milijone ton te hrane že jemo, uvožene, pa nihče še ni umrl pseudoznanost tudi govori marsikaj drugega, da morajo kmetovci spreminjati vreme, da bi se lažje preživelo, pa seveda to ni pomembno. Prav tako bi imeli še veliko drugih zelo velikih tveganj, s katerimi se moramo soočiti, pa to sploh ni res. Kar se tiče neonikotinoidov, pa bi lahko bil prava težava, vendar pa tega ne vemo. Da bi bil pripričan, pa bi rad, da bi vse skupaj testirali v laboratorijih v Združenem kraljestvu, ker vem, da bodo nepristranski in objektivni in bodo to izvedli izvrstni znanstveniki. Zeleni lobiji to skušajo sedaj lansirati, vendar pa to se zgodi že večkrat in te, to ne smemo dopustiti. Moj pa trav ne veš. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Hvala lepa. Seveda, to je ključnega pomena za prihodnost kmetijstva in lahko se leta pogovarjamo o znanstvenih dokazih. Vedno bomo našli dokaz, da to ni 100% zanesljivo, da je samo 99% zanesljivo, naprimer. Da pa, ko to pravim, mislim, da komisija ima prav, da sedaj se odziva na znanstvene dokaze, ki jih je predstavila EFSA. EFSA je tu zato, opravlja svoje delo, delo, ki ga mi kot politiki ne moremo, zato pač moramo ukrepati po nasvetih EFSA. Mislim pa, da sedaj komisija pravzaprav predlaga, in sledi na svetu in študiji ECM, tako tesno kot se reda in kar nekaj predlogov komisije je že, naprimer, kar se tiče obdelave semen. Komisija upravičeno pravi, da bi morali imeti prepoved za tiste pridelke, ki so privlačene za čebele. Govorimo o koruzi, graho, fižolo. Seveda nisem jaz tisto, ki bi zahtevala še eno preverbo tvegan. Mislim, da moramo kar takoj prepovedati. Vendar pa tisti predelki, ki niso prilačni za čepele, kot je sladkorna pesa, tukaj pa bi morali imeti jasne izjeme. Kar se tiče uporabe teh proizvodov kot fitosinotalnih eh, sredstev, se moramo temu seveda izogibati. Zato je pač pomembno imeti obdelavo semen tam, kjer je to možno, kjer pač to ne privlači čebel kajti zdravo semen se lahko izognete uporabi fitosanitarnih sredstev kasneje, kakorkoli že. Naprimer, v rastlinjakih, v toplih redah, je vse jasno pravi, da pravzaprav tvega ni, da je omejeno tveganje. Ne vidim dokazov, da bi to potem Evropska komisija upoštevala. Enako potem tudi velja za rastline, ki nikoli ne cvetijo, kot je naprimer cvetača. Kaj storiti s tem? Torej nisem ena izmed tistih, ki pravi, da moramo še enkrat vse skupaj oceniti. Ne. Potrebujemo prepoved nekaterih sredstev in to takoj, vsaj začasno. Naprimer, za fitosanitarna sredstva in za obdaravo semen pri tistih predelkih, kjer, ki privlačajo čebele. Vsakor napisa tu, recimo, ni razloga, da bi ukrepali in tudi ne za predelke eh, iz rastlinjakov. Torej, Sledila bom na svetu, za katerega smo zaprosili mi sami. Grazie Ester, Patrao Neveš, e poi Ožlin. Sva Patrao Neveš. Hvala lepa, gospod predsednik. Sklepi študije, ki so predmet današnje predstavitve, kažejo, da dejansko obstaja velika nevarnost za čebele ob uporabi neonikotinskih insekticidov. Torej, glede na to, kar smo slišali, mislim, da sem sama, tako kot številni kolegi in še zlasti gospod Strdi, ki je kot prvi spregovoril, eh, dobila kar precej dvomov o sami kredibilnosti te študije zaradi pomenkljivih podatkov, zaradi različnih pomenkljivosti, ki so bile že izpostavljene. In zato iz tehničnega, ne političnega vidika si postavljam vprašanje, kakšna je sploh stopnja kredibilnosti, stopnja eh, gotovosti oziroma negotovosti teh sklepov, ki so bili tukaj predstavljeni. Namreč v tem trenutku se mi zdi, da je tu pred nami neka študija, ki je nekoliko prenagljena, ki eh, je preveč alarmantno zastavljena, nima pa dovolj znanstvene podlage in kot taka lahko povzroči kar prevej, precej škode. Seveda gre za vprašanja, ki so bistvenega pomena, še zlasti kar zadeva pomen čebel eh, za kmetijstvo, to je dejstvo in v zvezi s tem ne bi izgubljala besed, vendar pa je treba uh, upoštevati, da je bila uporaba eh, še leta 1991 uporaba insekticidov bistveno višja, kot je danes, eh, pri čemer se v tem času zvišujejo stroški proizvodnje in hkrati nimamo na voljo eh, alternativnih metod. Tudi program spremljanja zdravja čabel je pokazal kar precej težav, kar bo tudi treba vzeti obzir. In zato bom postavila sedaj zelo tehnično vprašanje. Poleg te študije, ki nam je bila tukaj predstavljena, me zanima, ali bo ta organ oziroma Evropska komisija na svoj dnevni red postavila kakšno vrsto spodbujanja, Um, osveščanja eh, za kmetijstvo, zato da bi se zmanjšala raven strupenosti sredstev, ki se uporabljajo, oziroma ali se bo vzpostavilo neko delovanje, s katerim se bo skušalo vplivati na kmetijstvo, zato da bi zmanjšali uporabo insekticidov in s tem zmanjšali nevarnosti na ta vprašanja bi želela dobiti odgovore. Hvala. Ja, meine, lieben... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Nekoliko usupo sem, da ste vsi tako negativni glede študija EFSE in pravzaprav govorite samo o gospodarski škodi za kmetijstvo. Definitivno imamo jasne dokaze in to ne od včeraj, da so eh, neonikotinski insekticidi škodljivi za čebele. Pred dvema letoma smo na jugu Nemčije imeli veliko izgubo, če bi jaz ravno zaradi teh sredstev. Torej, ne moramo se, nisi, nis, ni nam treba sedaj se vzajemno dokazovati, da nevarnost obstaja. Dober pristop Evropske unije, da smo, če dvomimo, seveda za varnost, za varnost živil in za varnost ene najpomembnejših živali, čebele. Resnično sem začuden, da sedaj, ko smo prebrali študijo kemijske industrije, ki argumentira z absurdnimi številkami, kar se tiče izgub za kmetijstvo. Sedaj pa dvomite o študiji EFSE. Seveda, še ni vse v polni meri raziskano, vendar pa po drugi strani imamo jasne znake, da smo izgubili 50 odstotkov čebel v Evropi in da seveda zato ni, so krivi samo škodljivci. Gre za to, da to izhaja iz fitofarmacevskih sredstev, tudi iz drugih zgodb in to je torej znak, da moramo delovati in ukrepati. Če bomo čakali na dokaz, da bomo resnično 100 odstotno eh, gotovi in da bomo pripravili, ne vem, 33 študij, potem bo to prepozno. V smislu varstva potrošnikov moramo sprejeti ukrepe, ki gredo še precej dlje od ukrepov Evropske komisije. Samo prepoved ne zadošča. Ne razumem, da sedaj tukaj v odboru za kmetijstvo se postavljamo na stran kemijske industrije in tistih, ki zagovarjajo uporabo teh sredstev, ne pa na stran tistih, ki zagovarjajo čebele, ki je ena od najpomembnejših živalskih vrst. To me nekoliko čudi. In v bistvu moramo sprejeti nadaljne ukrepe, tako kot je to povedala tudi ESA, še bolj odločne prepovedi. Grazie Martin, eh, Schmidt, Adam e poi Alin. Schmidt. Thanks Polo, I, I want to... Hvala lepa. Ne bom ponavljal argumentov ostalih kolegov. Vendar pa mislim, da je potrebno racionalno se odzvati. In en tak odziv je bil, kar nekaj pa je bilo neracionalnih. Prav tako želim čestitati za znanstveno pošteno oceno kolega Zevsem, glede trenutnih razmer. To je razlika med znanostjo in politiko. Vi pač lahko poveste tudi o vse, več vseh podrobnostih, mi pa vse gledamo samo biro črno, črno-biro tem smo se veliko krat pogovarjali tudi z glavnim uh, znanstvenikom eh, na tem področju, kako se naj ukvarjamo s tem. In naprimer smo potem slišali tudi to, da so govorili o eni od študij kot o najpomembnejši študiji, pa seveda to ne more biti, kajti ne vemo točno, kakšen je namen. EFSA je edina nepristranska organizacija, ki je pripravljala dokaze za to. In po mojem mnenju je jasno, da nekaj storiti moramo. Ne, dvomno je, da so čebele ključne za našo, naše kmetijstvo in da so v težavah. Zato je tudi zelo jasno, da je potrebno nekaj storiti glede teh kemikalij. In dejstvo, da je komisija se odvala na to, je realistično in sorazmerno. Prav tako pa potrebujemo nadaljne raziskave. Mislim, da lahko še vedno ukrepamo, tudi če imamo prepovedi, potrebujemo nepristranske raziskave. Moje vprašanje za EFSA je, katere raziskave boste še izvedli v EFSI, kajti to še ni konec razprave. Podpiram predlog komisije, mislim, da bi morali iti še dlje osebno, vendar pa potrebujemo več dokazov in potrebujemo več verodostojnih dokazov, ki ne prihajajo strani komercialnih lobijev in to potem ponavljajo poslanci. Torej vprašanje za EFSO je kaj počnete na to temo in ali bi sprejeli niz vprašanj na to temo tudi iz našega odbora. Je vprašanj, za katere mislimo, da se jih je potrebno še lotiti. Grazie Alin, Irace Garcia Perez, e poi Elisabeth Kostinger. Irace. Grazie Presidente, comparto con... Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar ste povedali na začetku. In sicer da gre v tej razpravi za politični vidik na eni strani, torej za možne vplive uporabe nove zakonodaje in da bi to razpravo morali imeti s komisarjem, eh, kar imamo danes na dnevnem redu. Kar pa zadeva samo predstavitev tega poročila, bi pa verjetno kazalo podati drugačne pripombe, s tem se povsem strinjam. Dejansko smo si ta vprašanja znotraj našega odbora že večkrat postavljali, še zlasti glede položaja, situacije, čebel v Evropi zaradi umiranja in izginjanja številnih panjev, zaradi česar smo zaprosili za znanstveno obrazložitev tega, kar se dogaja in dobro je, če sklepe v zvezi s tem dobimo na mizo. Po drugi strani pa mm, EFSA v svoji predstavitvi in skušam biti samo objektivna pri tem, saj vse, kar bom povedala, temeli samo na tem, kar je bilo predstavljeno na začetku. Torej, EFSA je postavila dve vprašanji, v zvezi s katerimi bi se tudi sama želela oglasiti. Prvič omenili ste uporabo metodologije in sicer, da je bila uporabljena metodologija, ki še do meseca maja ne bo potrjena in zato me zanima, ali se vam zdi, če da ta nova metodologija, ki še ni potrjena, lahko kaj vpliva na možnost, ehm, da se te podatke na različen način obravnava ali pa ne. In drugič, razne negotovosti, nerazpoložljivost določenih podatkov, tudi to ste izpostavili. Sama menim, da pri razpravi o tako pomembni temi, eh, Eh, je delo, ki ga EFSA kot znanstveni in neodvisen organ upravlja izredno velikega pomena in zato bi morali imeti možnost, da bi prišli eh, z dokumentom, ki bo imel dobro znanstveno podlago in na podlagi katerega bomo mi lahko sprejeli kakšne eh, zaključke. Torej, mi pričakujemo to neko študijo, ki bo imela vso znanstveno podlago in težo. In uh, zato bom hvaležna gospodu Fontjeju, če mi bo odgovoril na ta vprašanja. Eh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi predstavniku EFSE za predstavitev študije. Mislim, da smo se vsi edini, da so čebele zelo pomembne za našo kmetijstvo in seveda jih je potrebno zaščititi, še prav posebno, če imamo toliko dejstev in toliko dokazov, ki kažejo, da čebele umirajo ravno zaradi teh sredstev. Zato je potrebno potegniti prave politične zaključke. Rada bi govorila o Martinu Hojslingu, kajti nisem videla niti ene študije kemijske industrije, temveč sem zgolj to poročilo EFSE in ne razumem, iskreno rečeno, zakaj na podlagi tako ohlapnega poročila, kjer je še veliko vrzeli, zakaj bi naj potegnili toliko političnih zaključkov. Še prav posebno je čudno, da v tem poročilu EFSE in v študiji EFSE pravzaprav navajamo študije, ki ne kažejo, eh, oziroma ne navajamo študij, ki ne kažejo povezav z neonikotinskimi insekticidi. V Avstriji prihaja do umiranja čebel tudi v regijah, kjer se ta sredstva ne uporabljajo, torej kjer se neonikotinski insekticidi ne uporabljajo. Zato je po mojem mnenju tukaj nerazumljivo, zakaj teh podatkov nismo te upoštevali. V Avstriji imamo že leta projekt na področju čebel Melisa, Ne morem si predstavljati, da bi avstrijsko ministrstvo za zdravje ne dostavilo teh podatkov v študije EFSE, pa jih ni. Imamo pa velike težave škodljivci, to je jasno. Prav tako imamo tudi težave s tem, da so strukture Avstrije zelo majhne, zelo težko je istočasno po celotni Avstriji izvesti vse analize in zato je tudi jasno in zato sem proti temu, da bi torej gensko modificirane pridelke lahko in semena lahko uporabljali in da bi to lahko bila alternativa. Naprimer, v Avstriji imamo zelo veliko ukrepov, ki smo jih že izvedli. Naprimer, ne uporaba med cvetenjem, potem tudi korobarjenje in potem tudi pri setvah je potrebno se prilagoditi in ukrepati in to so kmetije že storile. Če pa moramo sedaj izvajati kaj še na politični ravni, mora to temeljiti na znanstveni ravni. Zanimal bi me odgovor EFSA, kako lahko EFSA s tako pomankljivimi dokazi v javnosti pravzaprav zahteva to, kar zahteva, zakaj si ne vzamemo več časa za podrobno preiskavo te težave in zakaj torej nismo upoštevali vseh dejstev. In še en vidik, kar se tiče umiranja čebel, v regijah, kjer se ne uporabljajo neonikotinski insekticidi, v Evropi imamo kar nekaj študij, kar se tiče čebel, ki so križane z ameriškimi čebelami. In zanima me, ali je se zbrala material tudi na tem področju, kako bi morda, morda to križanje čebel lahko vodilo tudi do umiranja čebel. George Lyon, poi Brita Remers. George. Lyon. <clears throat> Hvala lepa. Naj se zahvalim EFSI za njihovo predstavitev. Moram reči, da ko sem prebral. Uh, to precej obsežno poročilo in ko sem prišel na konec, sem imel več vprašanj kot odgovorov. Kajti veliko krat smo slišali, da ni dovolj dokazov, ni dovolj podatkov, vedno znova se je to ponavljalo. In seveda gre za teoretično vajo. Tukaj ne gre za preiskavo na terenu samem, ko bi lahko izvedeli več. Jasno je, da so, kljub temu, da ni dovolj podatkov, prepoznali teoretično tveganje za čebele in to moramo vzeti resno. Vendar pa teoretično tveganje in dejansko tveganje, to so dve različni stvari. In zato torej se mi zdi, da zaradi pomankanja podatkov še ne vemo točno, kaj se dogaja, nimamo dovolj študij na terenu samem. Naprimer, Mi smo si ogledali pomladnih ali eh, zimskih pridelkov. Tukaj gre za popolnoma dve eh, drugačni metodi. Torej pri zimski seveda se pač eh, sejejo popolnoma drugačni pridelki in se potem vse skupaj izvaja popolnoma drugače. Tukaj sploh teh razlik ni. Nisem tisti, ki pravi, da ne smemo storiti nič. Pravim pa, da moramo ugotoviti, ali je ta odziv, ki je predlagan, utemeljen z dokazi. To ni sedaj vprašanje za EFSO. To moramo zastaviti v nekaj sneje. Vprašanje za EFSO pa je sledeče. Ker je to, da je toliko pomankanje dokazov, koliko je potrebno še upraviti analiz in dela, da bi dejansko vedeli, da smo prepoznali pravo tveganje in nadalje, kaj moramo storiti praktično, da bi ocenili možen učinek na čebele, kar se tega tveganja tiče. Sveda, to tveganje je možno, je potencijalno, vendar pa kaj je torej realno potrebno storiti. V nasprotju z Matinom nisem pripričan, da imamo vedno manj čebel. Pravzaprav vidim tukaj imamo podatke, da prihaja do velikih nihanj. Finska je velik ekstrem, verjetno zaradi hudih zim, ko umre veliko čebel. Torej, lahko seveda trdimo, da prihaja do veliko negotovosti. Torej, ne moremo kar reči, da se zmanjšuje populacija čebel. Lahko pa rečemo, da prihaja do velikih nihanj. Če bi EFSA lahko odgovorila na to vprašanje, bi bil zelo zadovoljen. To bi mi pomagalo, da bi vedel, kako naprej. Hvala lepa. Grazie, George. Britta Remers und e poi Glattenfelder. Britta. Ja, danke schön. Also ich kann mich auch... Äh, Britta. Der Hvala lepa. Tudi sama se strinjam, da je vse izpostavila, da nima dovolj podatkov, dovolj analiz, dovolj dejstev. Torej, to pomeni, da kot je bilo upravičeno izrečeno, potrebujemo več številk dejstev, podatkov, potrebujemo prave študije, ki se bodo bolj poglobile v to tematiko. EFSA se je kljub temu odločila, da tveganje za čebele obstaja in bi radi torej priporočili, da prepovemo sredstva. Tako priporočilo se mi zdi precej ekstremno, glede na to, da imamo tako malo podatkov in dejstev. Mislim, da bi morali najprej paziti na to, da najdemo tehnične rešitve. Naprimer, lahko bi izboljšali naprave za seditev, za, se, za obdelavo semen tudi pri meni v regiji imamo veliko težav z omno repico, kajti eh, tam že ne moramo uporabljati nekaterih sredstev. Potem pa se zadavci tudi eh, že prilagajajo in razvijajo rezistenco na nekatera sredstva in potem so ogroženi pridelki. In potem me seveda čudi, da nihče ne govori o tem. Kajti gotovo imamo tukaj težave, če ne bomo imeli dovolj pridelkov in bomo potem sprožili verižno reakcijo. Gotovo, torej, ne smemo iti iz enega ekstrema v drug, poskušati moramo najti postopno rešitev in potem dobiti boljše, bolj aktualne podatke, kajti če imamo zastarele podatke, tako kot je bilo omenjeno, da morda prihaja tudi do križanja čebeljih populacij in ugotovili smo, da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 ali fitosanitarni proizvodi in še zlasti pesticidi res predstavljajo veliko nevarnost za čebele. Tudi na embalaži teh proizvodov bi bilo treba imeti napisano, pod kakšnimi pogoji se ti proizvodi uporabljajo in ob upoštevanju teh pravil bi nevor, nevarnost bistveno znižali in morda celo izkoreninili. Torej, vprašanje ni, ali je nevarno to ali ne. Vprašanje je, kateri fitosanitarni proizvodi oziroma katere fitosanitarne tehnologije se lahko uporabljajo, ker je pri njihovi uporabi nevarnost manjša. E, pri uporabi enega ali drugega fitosanitarnega proizvoda moramo vedeti, kakšne so posledice. In to je vprašanje politične narave, o kateri moramo še govoriti. Zdravje čebeljih družin je izredno pomembno vprašanje v Evropi danes. Pri nas uporabljamo fitosanitarne proizvode predvsem za obdelavo semen. Poleg tega pri nas obstaja tudi nek parazit na koruzi ki je zelo škodljiv in zaradi katerega eh, je uničen zelo visok odstotek naših kultur. Na mačarskem eh, se je populacija čebel zmanjšala za en odstotek in v prejšnjih letih pa nismo zaznali pomorov čebel v nobeni priložnosti. Vse ti pomori niso bili povezani z uporabo neonikotinskih sredstev. Zmanjševanje populacije čebel je bilo povezano s kemičnimi proizvodi, ki so bili uporabljeni za to, da se z njimi nadomestijo neonikotinska sredstva. In še nekaj bi povedal. Nek mađarski kmet je na lastni čebelji družini naredil poskus z uporabo neonikotinskih sredstev in ob tem poskusu ni zasledil nobenega škodljivega učinka. Znanstvene izsledke svojega poskusa je tudi objavil in zato želim povedati, da na mađarskem tudi pri gojenju sončnic, uporabljamo eh, gnojila oziroma sredstva za obdelavo semen in kakšni so učinki tega. Eh, kmetovalci uporabljajo predvsem kemična sredstva proti parazitu na koruzi, zaradi katerega so se zmanjšale količine čebeljih družin in ta kemična sredstva so se uporabljala v fazi cvetenja, ne v fazi sejanja. To je velik problem. In zaradi tega bi bilo treba na mačarskem popolnoma prenehati uporabljati to vrsto semen, pri čemer smo eni glavnih proizvajalcev v Evropi za to. In v tem primeru bi bilo treba eh, se obrniti na države, iz katerih bi to lahko uvažali, kot je Ukrajina, naprimer, in oni bi morali tudi upoštevati vse naša pravila, medtem ko bi pa mogoče oni lahko uporabljali gensko spremenjene organizme, kar za nas ne bi bilo sprejemljivo. Kakorkoli, lahko bi bilo celo bolj nevarno ne več uporabljati tehnologij, s pomočjo katerih pa lahko zmanjšamo to vrstna tveganja. In po mojem mnenju bi bilo nujno sodelovati s kmeti. Na Mačarskem smo dokazovali, da lahko ob, ob, dokazali, da ob, ob primerni uporabi teh sredstev uh, se ne vpliva na pomore čebel. Um, Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se Evci za njeno predstavitev, kajti dobro je, da imamo to podrobno tehnično razpravo. Končno pa bo seveda odločala politična razprava o izidu. Glede druge prosovnice imamo vprašanje. Torej, Evca je dala, da je bil mandat dan strani komisije. Ali ste imeli premalo časa, glede na to, da ste morali analizirati vse študije, ki so na voljo? In potem je EFSA tudi dejala, da je komisija nakazala, da je potrebno določene podatke uporabiti. Ali EFSA meni, da obstaja še kakšni drugi podatki, ki bi jih bilo potrebno obravnavati? In potem vprašanje glede tega, da manjka še kar nekaj podatkov, kot so izpostavljali kolegi. To je res in eh, kolega Smith je Še spraševal, kaj predlaga EFSA? Več raziskav ali so podatki morda na voljo, pa niste imeli dovolj časa, da bi jih obravnavali? Obstaja torej razlika med analizo v pisarni in na terenu. Mislim, da so to kolegi že povedali. Vsi tukaj želimo storiti to, da bi eh, vse, kar je v naši moči, da bi zaščitili čebele. Imam sedaj pa za vas specifično vprašanje. Če bo predlog komisije prenešen zakonodajo, ali bomo videli in doživeli porast populacije čebel? Kdaj se bo to zgodilo? Kajti mislim, da imamo še nekatere škodljivce, ki so veliko večji, večja nevarnost, pa se tega še nismo lotili. Gospod Gradfeder je govoril tudi o tem zelo učinkovito v svoji državi članici, da če uporabljamo neučinkovito zakonodajo in če bodo kmetje še vedno uporabljali sredstva, ki bodo prepovedana, kakšne bodo posledice uporabe teh sredstev, če pa jih ne bodo mogli uporabljati, pa me zanima, kakšen vpliv bo to imelo na kmetijstvo v teh regijah. In končno, predsednik, Želim si, da bi resnično bila tista prava težava neonikotinski insekticidi, vendar pa vsi tukaj vemo, da tako enostavno ni. In zato moramo biti zelo zmerni, ko iščemo pravo rešitev za to težavo. Morda gre še za dodatno vprašanje, ki jih je potrebno nasloviti. To je zelo pomembna razprava. Upam, da bo EFSA lahko odgovorila na vprašanje nekaj teh vprašanj. Hvala lepa. Marja, da adesso il vicepresidente Secheteschi, poi Andrew. Tak, mamy poważny dylemat i wiele wątpliwości. I jakie rozsądne wyjście znaleźć? Hvala lepa. Torej, v dvomih smo. Razmisliti moramo o tem, kakšni so razlogi za zmanjševanje populacije čebel. To, kar je bilo predstavljeno danes, to pomeni prepoved ali zmanjševanje uporabe fitosanitarnih sredstev. Tukaj moramo biti zelo, zelo previdni. Namreč zelo previdni, kdaj se ta sredstva uporabljajo. Ali ni to vse skupaj nekoliko preuranjeno? Drugič, katera sredstva katera kemijska sredstva se uporabljajo in v kolikšni meri in kakšne učinke imajo ta sredstva. Naprimer za to, da zmanjšujejo ali izkoreninjajo bolezni pri, pri rastlinah. V povezavi s tem bi morda bilo dobro, če bi ponovili, ponovili nekatere zadeve, o katerih je govora v študiji jih bolj podrobno obdelali, tako da bi potem tudi natančno vedeli, kakšne so podnebni pogoji v določenih državah, kateri faktori so bolj pomembni za določene regije, kateri za druge, kateri so manj pomembni, tako da bi morda tukaj lahko vložili še nekaj dela vse skupaj. Grazie. Grazie Segreski. Eric e poi Albertes. Oui, <clears throat> merci, euh, Monsieur le Président. Euh, že. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda sem dobro prebral in tudi razumel pristop, pa tudi omejitve te študije, ki nam jo je predstavila EFSA. Vsi vemo, kako pomembno vlogo igrajo čebele pri vpraševanju za 80 odstotkov rastlin in tudi za javno zdravje. Vemo pa tudi, kolikšna je stopnja smrtnosti v čebeljih družinah v zadnjih 20 letih, ki je povezana tudi z uporabo pesticidov. In to vprašanje moramo vzeti zelo resno. Zato se sprašujem naslednje. Ali ne bi bilo bolje, da bi naredili oceno učinka za določene proizvode, še preden se začne te proizvode prodajati. In še zlasti iz previdnostnega načela mislim, da bi komisija morala te proizvode, ki so tvegani, umakniti z trga, tako kot je to naredila že Francija. In v Franciji ta odločitev ni imela nepopravljivih učinkov na kmetijstvo. po mojem mnenju, gre tukaj za bistveno vprašanje in zato bi morali zagnati res specifično, pomembno delo, koordinirano delo in študijo za čebele v povezavi z uporabo pesticidov ter na podlagi te študije uvesti sistem homologacije fitosanitarnih proizvodov. Des, hvala lepa. Čisto na kratko. Šokirala me je izjava pri predstavitvi, ko je bilo rečeno, da ne more biti izključeno. S tem stavkom bi moral prepovedati vse, potem bi moral prepovedati biokrompir ker vem, da se pač določene stvari ne morejo izključiti, da obstaja vpliv na okolje. Zelo rad jim med in seveda mi gre za to, da imamo zdrava živila. Vendar pa to, kar je bilo predstavljeno, kar se tiče uporabe neonikotinskih insekticidov, me skrbi in imam pomislek in sem ga že izrekel. Pri nas imamo več kot milijon hektarjev ovne repice. In bil sem eden prvih predelovalcev na jugu Nemčije v 60-ih letih. In seveda je ovna repica zelo pomembna. V, pri kmetijski reformi govorimo o tem, da je potrebno predelovati še več. Če ga več ne bi, če je več ne bi imeli, bi kmetije imele velike težave in to bi lahko pomenilo, da bi imeli težave tudi pri kolobarjenju. Kajti to je rastlina, ki prispeva k izboljšanju redovitnosti prsti. Tako da bi bilo zelo težavno, če ne bi več mogli menjavati semen. Sedaj pa, moje vprašanje je vsi. Ali poznate kakšen primer iz Nemčije, ki je bil dokazan, da bi lahko povzročala sredstva za obdravo volne repice škodo pri čebelah? Če to obstaja, potem je to potrebno povedati. Seveda, če so ustrezno uporabljali in obdelovali semenom. o njem, če je že bilo dokazano, da se v določenem obdobju niso uporabljala semena, ki bi se morala. Zato pač potrebno torej zagotoviti kolobarenje. In sedaj še moje osebne izkušnje. Ravno zato, ker že od 60-ih let pridružujem volno repico, sem bil eden tistih, ki je v 70-ih letih pridroval tip nič, nič. In ko smo uvedli to na Bavarsko in Nemčijo, je poginilo veliko srn, ravno takrat. In potem so seveda krivili točno ta tip nič nič za poginutje teh živali. Potem se je seveda izkazalo, da to sploh ni bilo povezano. To je pač bila naključna bolezen. Šlo je samo za časovno sovpadanje in seveda potem nismo prepovedali tega tipa pridelka in srne niso več poginjale. Torej, imeti moramo dobre znanstvene podatke, zato da določena sredstva prepovemo. Ne moramo pa prepovedovati sredstva samo zato, ker nečesa ne moramo stotstotno izključiti. Če bi res tako počeli, potem bi pravzaprav morali zapustiti to dvorano in ne moramo izključiti, da bo torej v naslednjih urah eh, v to dvorano udaril meteorit. Eh, grazie Albert. José Bové, poi Maria Gabriel. Donc, euh, José Bové. Je vais faire comme M. Smith, essayer d'être euh, le plus objectif possible. Poskušal bom spregovoriti zelo objektivno. Mislim, da je treba jasno povedati to, da ni samo enega razloga za umrljivost čebel. Vsaj trije razlogi so. To so lahko bolezni, lahko so to pesticidi in tretjič, lahko so to tudi gensko spremenjeni organizmi. V bistvu imamo neko mešanico, nek skupek razlogov in to je danes realnost. Kar pa zadeva neonikotinoide. To so neurotoksični snovi in zato napadajo živčni sistem živali. Živali, torej čebele, zaradi tega ne najdejo več svojih panjev in zaradi tega umirajo. To je hud problem. Hud problem je, če imamo specifičen proizvod, ki je škodljiv za čebele in tudi za vse druge opraševalce. Torej, to je težava. Druga težava in mislim, da je to treba poudariti. Danes vemo, da je prihodek iz vzreje čebel 15 milijard evrov za opraševanje. To je izredno visok znesek in če bi čebele izginile, bo to izredno visok strošek za kmetijstvo. Zato je nujno potrebno ohraniti čebele. In še nekaj, in tukaj se bom ustavil. V Italiji je bila izvedena zelo zanimiva študija na severu eh, Italije. To je projekt APNET, APNET ki se ukvarja z možnostjo rotacije kultur, torej kolobarjenja, ki bi bila lahko možnost, nadomestna možnost na mesto uporabe teh sredstev. Uh, To bi bilo koristno za samo kmetijstvo in pri primerno urejenem kolobarjenju bi se kmetovalci lahko izognili uporabi škodljivih sredstev. To bi bilo zelo pomembno upoštevati in tudi vključiti v SKP. To sem želel povedati, zato se naj še zahvalim EFSI za um, njeno predstavitev in za morebitne nove elemente, ki ste jih uh, predstavili. Tukaj pogosto slišamo, da EFSE ne smemo kritizirati, ker prinaša pomembne podatke o številnih proizvodih. Drugič pa slišimo v tej isti dvorani, da ne smemo EFSA imati preveč resno. E, tako da bodimo nekoliko bolj. E, normalni in skušajmo bolj objektivno delati in zato sam pozdravljam delo, ki ga EFSA opravlja. Marija Gabriel, hvala. Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искала да поздравя ЕФСА за откритата позиция. Хвала лепа. Tudi jaz bi želela izreči zahvalo EFSI za njeno stališče in tudi za študijo, ki je bila predstavljena. Vsi vemo, kako zelo škodljivo vplivajo insekticidi na čebele in zato bi želela navesti en primer uh, iz poročila o Bolgariji ki je bilo pripravljeno za leto 2011. V tem letu so izredno um, v velikem številu čebelje družine eh, umrle. 64 odstotkov jih je bilo zastrupljenih in to je bilo povezano tudi z drugimi nerešenimi problemi v kmetijstvu, povezanimi predvsem z neregulirano uporabo pesticidov. Zadovoljna sem s tem, kar je povedal gospod Povest, s tem se strinjam. Res je, da čebele umirajo iz različnih razlogov In uh, mislim, da komisija pri svoji zamisli želi narediti en korak naprej in sicer, da skuša zagotoviti, da bi upoštevali vse te vidike. Predvsem ne smemo uh, do, priti do tega, da bi čebelarji uh, se postavili na okope in delovali proti ostalim kmetovalcem. Uh, zato Pri tem, ko govorimo o proizvodih medu in kolci medu in korizuji medu in drugih izdelkih, eh, moramo res razmisliti o omejitvah, predvsem na podlagi rezultatov, ki so bili doseženi že v kakšnih drugih državah članicah. Legitimnost študij je zelo pomembna te, eh, ta lahko veliko prispeva k izboljšanju situacije, še zlasti v državah, kot so Italija, Slovenija in druge, kjer so se že soočili s tem problemom in, in eh, prepovedali uporabo določenih insekticidov, je to na podlagi študij, ki so pokazali njihov škodljiv vpliv na čebele. Pa še eno vprašanje se tukaj postavlja. Vemo, da uh, neonikotinska sredstva predstavljajo nevarnost in da lahko v povečletni uporabi puščajo sledi na rastlinah. Zato je treba, me zanima, eh, ali se izvajajo kakšne študije vpliva oziroma ocene učinka dve leti po začetku uporabe določenih sredstev. Tako da eh, dovolite, da naj se vam zahvalim, da ste pripravljeni predstaviti študije, ki so boleče in um, presenetljive. Po drugi strani pa eh, bi želela povdariti, da je res treba uh, spoštovati vse študije v zvezi z uporabo uh, pesticidov. Hvala. Eh, gospa Luling. Naj povem še nekaj. Leta 1994 sem bila imenovana za stalno poročevalko o položaju čebelarstva v Evropi in takrat so eh, me kar precej zasmehovali, ko sem pripravila svoja prva poročila, v katerih sem se zauzemala za podporo čebelarstvu v Evropi. Uh, in pre, predlagala sem celo premijo za opraševalstvo, eh, opraševanje. Vse to je komisija spregledala in ignorirala. In videli smo, da se je v tem času vendarle proizvodnja medu povečala. Uh, Začeli smo z dvemi milijoni in prišli smo do 34 milijonov in vsako leto ste me tu podpirali, vsako leto uh, smo se tukaj zauzemali za sredstva. Eh, in leta 2006 smo tudi dosegli povečanje sredstev v okviru te uredbe. Kakorkoli, zelo me veseli po vsem tem, dejstvo, da je veliko kolegov končno odkrilo, kako zelo pomembno je to vprašanje, še zlasti po, po, več, po tem, ko smo ugotovili povečano umrljivost čebel. Zadnja študija zadnje poročilo v zvezi s tem ste sami podpisali, gospod predsednik, smo pa vedno bili objektivni v zvezi s tem in nikoli nismo pozabili, da je naša prednostna naloga ta, da moramo v Evropi ohraniti dovolj visoko število čebel, da bo oprašovanje zagotovljeno. In sedaj, ali se moramo prenagliti in brez resne znanstvene študije, v kratkem času prepovedati eh, določena semena oziroma njihovo obdelavo. Eh, sama bi se s tem tudi strinjala, če bi imeli na voljo takoj neko drugo alternativo. V tem primeru seveda. Če pa ni tako, ali bomo brez znanstvenih dokazov, brez trdnih znanstvenih dokazov zavrgli, povzročili izgubo celotnega pridelka za naše kmetovalce. Presenečena sem tudi s stališčem, ki ga je zauzelo Nemško združenje, ki pravi, da alternative ni in hkrati, da ni tveganja, da vse to dobro deluje, vsaj v njihovi državi. In zato sprašujem, ali je EFSA pripravljena sedaj še izboljšati te analize, ki po mnenju nekaterih niso dovolj poglobljene. Sama bi želela stvari povedati tako, kot so. In zato bi želela naj komisija razmisli, preden sprejme prenagljene ukrepe o prepovedi semen, če nima na voljo drugih možnosti. Vsaj po informacijah, ki jih dobivamo se strani kmetov, bi te prepovedi povzročile še večja tveganja. Želela bi vedeti, ali je komisija dejansko pripravljena na to, da ne sprejme prenagljenih odločitev, predvsem iz političnih razlogov, eh, saj če ni dovolj dokazov, zakaj bi morali hiteti s prepovedmi, če ni dokazov o nevarnosti. Če imamo druge možnosti, v redu. Če jih pa nimamo, In če druga sredstva lahko predstavljajo še več nevarnosti, pa me zanima, ali bomo to naredili tako, kot je naredila Francija, da bomo iz političnih razlogov se odločili za prepoved, ker je to dovolj populistično in ker bo to všeč širši ja-, javnosti, ali bomo počakali na izsledke resnih analiz in zagotovili, da bomo lahko vendarle omogočili Eh, pridelke določenih kultur v Evropi. Hvala, gospa Luling. Sedaj pa bi še enkrat dal besedo gospodu Hermanu Fontjeju, predstavniki v EFSE, da nam odgovori vsaj na tisto vprašanje, katera lahko odgovori. Eh, prosil vas bom, da se skušate držati odmirjenega časa, 10 minut, sicer bomo imeli težave s komisarjem Borgom, ki se nam bo v kratkem pridružil. Gospod Fontije, izvolite. You, Hvala lepa. Velik izziv, da bo sem veliko vprašanj in imam na voljo samo 10 minut. Upam, da mi je uspelo zajeti vsa vprašanja, ki ste jih postavili. Postavili ste vprašanje v zvezi z dokumentom smernic, zakaj nismo upoštevali znanstvenega dokumenta pri pripravi smernic. Lahko bi dal enostaven odgovor. Komisija nas je tako zaprosila. Ampak gre za več. Zakaj je komisija želela, da upoštevamo znanstveno mnenje? Zato, ker je to upoštevalo nova znanstvena dognanja in komisija je menila, da je pomembno, da upoštevamo nova znanstvena dognanja pri naši oceni. Torej vso znanstveno gradivo, ki govori o obnašanju, o subletalnih učinkih in tako naprej. Zato nam je komisija podala mandat, da uporabimo znanstveno mnenje. Potem rekli, rekli ste, da uh, smo podali tudi priporočila za zdravljanje folija. Uh, pravzaprav nismo podali priporočil, podali smo samo informacijo o tem, kolikšno je tveganje po našem razumevanju, ampak nismo podali priporočila v zvezi s tem, kajti tega, te točke nismo obravnavali. Potem večkrat sem slišal trditev, da nismo upoštevali tretjih študij. Mi smo te upoštevali. Eh, torej, eh, tudi študije na terenu smo imeli na razpolago, te smo upoštevali in to je tudi jasno razvidno iz naših sklepov štiri študije na terenu so bile pripravljene, ki so analizirale učinek eh, glutacije na medonosne čebele, potem ko smo upoštevali stopne umrljivosti v fazi glutacije, se je zdelo, da eh, tudi tukaj obstaja določena povezava. Torej imamo študije z terena, želeli bi si jih imeti več, ampak eh, tiste, ki smo jih imeli na razpolago, smo ocenili in upoštevali. Ne gre samo za študije, ki so bile narejene v laboratoriju. Potem ponavljam to, kar je povedal kolega Bove. Ne trdimo, da smo našli edini vzrok za propadanje koloniče bil. Ne trdimo, da so neonikotinski insekticidi edini vzrok za slabšanje stanja čebelih kolonij. Eh, tega ne moremo reči. Lahko rečemo samo to, da ne moremo izključiti možnosti, da neonikotinski insekticidi deloma prispevajo k temu pojavu. Eh, ampak eh, nismo pa pri tem presegali našega mandata. Potem uh, študije o spremljanju. Ja, te smo, spremlja, te smo mm, zbrali. Tudi študijo iz Slovenije. In eh, o tem smo podrobno razpravljali tudi, razpravi, eh, razpravljali tudi z našimi strokovnjaki. Ampak težko je bilo vzpostaviti kauzalno povezavo med tem spremljanjem in med uporabo neonikotinov. Na koncu nismo mogli pridobiti veliko uporabnih podatkov iz teh študij o spremljanju. Eh, potem rok, ta je bil seveda tesen, ampak mislim, da ta kratek rok ni vplival na kakovost naših sklepov. Težko je bilo tako hitro pripraviti študijo, ampak smo upoštevali vse potrebne vire in uh, mislim, da ta kratek rok ni upošteval na kakovost študije. Ali bo EFSA priporočala nadaljne študije? Da, to bomo naredili. To ima opraviti tudi z vprašanjem v zvezi z uporabo znanstvenega mnenja ali dokumenta smernic. Ali obstaja povezava med uporabo znanstvenega mnenja in uh, eh, pomankljivosti v podatku? Ja, seveda ta povezava obstaja. Zato smo pripravili dolg seznam tistih podatkov, ki manjka, tistih podatkov, ki bi jih želeli pridobiti, zato da bi lahko izboljšali študijo in da bi bolj obsežno razumeli vpliv neonikotinidov na čebele. Ogledujem si seznam vprašanj. morda lahko skušam spet povzeti ključne elemente naših sklepov. Ne moremo zanikati dejstva, da so neonikotinidi zelo toksični. Imamo analizo toksičnosti, imamo tudi analize subletarnih učinkov in tak, ti kažejo na to, da so neonikotinidi zelo um, toksični vplivajo tudi na obnašanje. Um, upoštevali smo tudi ocene učinkov, v glavnem študije iz prve, iz prve roke in v glavnem so, bili, so bila naše domneve potrjene. Ponekod smo pa ugotovili, da tvegan ni, zlasti ko je šlo naprimer za, za izpostavljenost prahu in cvetnemu prahu in nektarju. Uh, za sladkorno peso in pa pri tistih rastlinah, ki niso posebno privlačene za cebele. Um, ponekod smo imeli tudi študije iz terena, ki smo jih um, ocenili in ponekod je bilo ugotovljeno tveganje, spet druge nismo ugotovili zagotovostjo, da je obstoječe tveganje nizko tveganje. um, skušali smo nekako povezati raven gotovosti glede tveganja z našo študijo. Skušali smo zbrati vse elemente, ki so potrebni za dobro razumevanje naše, naših omejitev, omejitev naših študij zaradi pomankanja podatkov. To smo želeli doseči. Želeli smo zagotoviti, da komisija in pa države članice razumejo, da so določeni podatki manjkali in eh, od njih je sedaj odvisno, kako bo uporabljali to študijo in kakšne odločitve bodo sprejele, sprejeli. Seveda bi potrebovali več podatkov od zunaj. Mi smo seveda pripravljeni polno podpirati komisijo za to, da pridobi takšne podatke, ker je tole možno. Hvala. Bene, io ringrazio uh, anch'io. U redu. Naj se še sam zahvalim Evropski agenciji za varnost hrane in gospodu Fontjeju za te zelo pomembne informacije. Ni pa dvoma, da bo treba po tej obsežni razpravi še naprej proučevati to področje, saj nismo še prav prepričani o vsem gotovosti še ni dovolj in s to temo bomo nadaljevali tudi kasneje v prisotnosti gospoda Borga. Zato bi sedaj nadaljeval s četrto točko in sicer, sicer izzivi ter priložnosti za obnovljive vire energije na evropskem notranjem energetskem trgu. Kolega Piros Parinelis ima mm, mnenje oziroma poročilo o tem. Uh, in um, naši kolegi so tudi že predložili predloge sprememb. Ta predlog mnenja bomo obravnavali danes, jutri bomo pa o njem glaso, bo pa o njem potekalo glasovanje za to, da bi lahko uh, odbor ITRE upošteval naše mnenje na svojem glasovanju, ki je predvideno za 18. marec. Tako, Spiros, predajam ti besedo, izvoli. Hvala lepa. In hvala za vaš interes za to poročilo. Mi smo ugotovili, s kakšnimi problemi se sooča danes evropski energetski trg glede oskrbe, izzivi podnebne spremembe, kvarjenje našega okolja in vsega pretirana uporaba ter zloraba naših virov. Potem imamo tukaj tudi vprašanje prehrane, povečanje konkurenčnosti na svetovni ravni v kmetijstvu, ohranjanje konkurenčnosti na svetovni ravni, pri čemer moramo seveda spoštovati naše zaveze znotraj STO-ja. Na to nestabilnost na trgu kmetijskih proizvodov in posledično tudi ranljiv položaj proizvajalcev ter njihove težave, eh, ko bi morali izkoristiti sinergije. Torej, viri obnovljivih virov energiji bi morali igrati pomembno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam in zato bi morali predstavljati tudi dejavnik varnosti za oskrbo z energijo. energijo z energijo je treba vrčevati, priprečevati je treba tudi izgube energije in naravnih virov. Vsi ti cilji so povezani med seboj. In ni dovolj, da imajo obnovljivi viri energije pomembno vlogo za oskrbo z energijo v Evropi. To ni naš edini cilj. Ne gre samo za zagotavljanje energetske samozadostnosti in eh, omejevanje cen. Ne, mi želimo uravnotežiti evropsko energetsko bilanco. To pomeni, da gre tukaj za to, da moramo uspešno premostiti izzive, ki smo jih izpostavili. Ne gre za reševanje določenih problemov tako, da rešimo nove takšen je namreč primer um, biogoriv. Prizadevamo si za zmanjševanje učinka na podnebne spremembe. Je pa res, da se tukaj pojavljajo še druge stranske nevarnosti. Obnovljivi viri energije ne morajo prispevati k zmanjševanju škodljivih emisij, vendar pa pri tem tudi škodljivo vplivati na našo konkurenčnost. To bi nas zelo drago starlo. Zato se moramo izogibati takim politikam, ki bi izkrivile položaj in ki ne bi bile vzdržne na dolgi rok. Zato menim, da moramo velik pomen pripisovati inovacijam ter raziskavam. Samo tako bomo lahko dosegli, da se bo povečala proizvodnja ter konkurenčnost na kmetijskem trgu in to na vzdržen način in hkrati bomo lahko zagotovili boj proti podnebnim spremembam ter ohranili naše naravne vire in okolje. Ravno tako je treba poudariti, da zelo pogosto SMP-ji potrebujejo največ informacij in največ prenosa znanja. Res je, da majhno podjetje, ki ima na voljo potrebne informacije, lahko močno izboljša svoj položaj, dosti bolj kot neko veliko podjetje, ki že izkorišča učinke ekonomije obsega. Tako da To je gotovo pot, ki lahko omogoči našo konkurenčnost in ne ogroža biološke raznovrstnosti. Še nekaj. Mislim, da sodelovanje med različnimi kmetovalci pri spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije ima zelo velik pomen. Kmetovalci so namreč v prvi vrsti prepričani, da bo zaradi teh obnovljivih virov eh, za nje to pomenilo manj koristi, vendar pa moramo predvsem izpostaviti prednosti, ki jih to prinaša. In ekonomija obsega je tudi zelo pomemben dejavnik. Upam, da je ta uvod. Eh, bolj jasno pokazal, zakaj sem zavrnil določene amadmaje, ki so jih vložili kolegi, ki so skušali z njimi izboljšati ta dokument. Mislim, da je okvir, znotraj katerega smo pripravili to mnenje, dovolj jasen in sedaj sem pa seveda pripravljen prisluhniti vašim mnenjem. Hvala, Spiros. Sedaj bomo začeli z razpravo. Sedem kolegov je prosilo za besedo. Mi pa se moramo podvizati. Sicer se bo naš čas prekrival s časom, ko bo med nami še komisar Brita izvoli. Um. Hvala lepa. Vsi smo za obnovljive vire energije, želimo jih podpirati in razvijati po vsej Evropi. Z vidika Nemčije moram povedati, da tukaj gre za jasno preobremenitev in prekomerno obdavčitev napake, ki smo jih naredili za EEG, eh, e ne smemo ponavljati na evropski ravni. Svarim vas pred tem, da bi preveč sredstev uložili v trg, ki potem nastopi kot konkurenca eh, trgu živil ki uh, potem naleti na veliko nasprotovanje, zato ker obstajajo dolgoročni spodbojevalni ukrepi, ki jih sedaj več ne moremo ukiniti. Eh, in s tem smo povzročili tudi prekomerno obdočitev na trgu. Na te vire lahko gledamo tudi kriti, kritično, ko gre za prekomerno pridelavo koruze, na primer. Uh, Eh, to smo v EG-ju jasno spodbujali, da je potem nastala prekomerna monokultura, ki je povzročila izgubo biotske raznovrstnosti in druge posledice. In tudi optično gledano eh, je to slabo in prebivalstvo se temu zelo upirajo. Zato moramo biti tukaj previdni in pri vseh zahtevah glede obnovljive vire, glede obnovljivo viro energije, moramo razmisliti o tem, eh, kako moramo ukrepati, da ne bomo porušili ravnovesi na trgu. Lahko ponudimo spodbude, ampak to samo do trenutka, ko lahko tehnologija obst, um, dokaže, da lahko obstaja sama. Ne moremo jih uh, podpirati v nedogled. Uh, eh, Slejko prej mora postati ta um, tehnologija tudi rentabilna. Hvala, gospa Juso. Thank you. Muchas gracias. Eh, bueno, yo, yo le hablo en mi calidad. Hvala lepa. Kot poročevalka v senci stranke ELS se oglašam in na začetku bi želela povedati, da se strinjam z mnenjem gospoda Danielisa, zato mu čestitam za občutek, s katerim je pripravil svoje mnenje. V tem mnenju so omenjena glavna področja, na katerih je treba uložiti veliko napora za to, da bodo obnovljive vire energije lahko prispevali k večji konkurenčnosti do leta 2020. S tem se strinjam, vendar kot je rekla gospa Reimers, ne gre za to, da bi morali to vse čas subvencionirati, vendar pa če tega ne bi počeli, ne bi ti viri dosegli tega potencijala, ki ga imajo danes. In zato mislim, da je to izredno pomembno poudariti. Treba je zagotoviti, da bodo ti viri lahko vključeni v omrežje med distributerje, da je to v tem trenutku pomembnejše kot sama eh, podpora. Nekaj predlogov sprememb sem sama pripravila. Eh, s čimer želim povedati naslednje. Obnovljive vire energije že imajo veliko težo in zato uh, ni treba tega posebej poudarjati. Uh, njihova večja prisotnost v Evropi je res uh, presenetljiva. Potem, kar zadeva te alternativne vire energije, mislim, da bi morali govoriti o obnovljivih virih in o alternativnih virih ločeno. Vse v španščini to različno razumemo. Ravno tako želim pojasniti, da kriteriji trajnosti eh, razvoja podeželja je nekaj, za kar so že vzpostavljeni kriteriji. In zame je izredno pomembno to, da se spodbudijo biogoriva druge generacije. Ta so tista, ki bodo res zagotovila vzdržnost proizvodnje biogoriv. Eh, in kar ne bo vplivalo na proizvodnjo prehrane. Kar pa zadeva ostanke, mislim, da ne bi smeli govoriti o zmanjševanju teh ostankov, temveč da bi morali govoriti o boljši uporabi ostankov eh, pri uporabi goril in biogoril druge generacije. Vse to sem zapisala v svojih predlogih spremembe, eh, vendar pa pa bi v zvezi s sedmim odstavkom rekla, da se mi zdi, da je predlog spreme brez boljši od eh, besedila, ki ga je pripravil sam poročevalec. In ravno tako se strinjam s tem, da je treba še naprej podpirati in spodbujati raziskave na področju biogoriv druge generacije in zato sem to zapisala. Vendar ne moremo pa denarja, ki je namenjen za razvoj podeželja, vlagati uh, v obnovljive vire energije. S tem se pa ne strinjam. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Enju. Opravičujem se, kolegici. Govorimo o izzivih kmetijstvu, ko gre za obnovljivo vir energije. Podal vam bom odličen um, izziv. Um, nek svet uh, ima v lasti tisoč hektarjev zemlje in želi vse to nameniti sončnim panelom. To pomeni, da bodo vsi kmetje, ki so tam eh, dejavni, izgubili eh, delovna mesta in prav tako gre za radovitno zemljo, ki sedaj več ne bo eh, na razpolago za pridelavo. Um, to je preprosto škandal in vse denar bo šel v roke občinskemu izzivu. Ne morem si predstavljati večjega izziva kmetijstvu kot pa to gospa Görling. Um, Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu. Dobro sva sodelovala. Vem, da nimamo veliko časa, tako da ne bom govorila o podrobnostih mojih predlogov sprememb. Želim samo jasno povedati, da je jasno ta tema osrednja, ko gre za obnovljive vire energije. Treba je zagotoviti ravnotežje med eh, proizvodnjo živil in pa okoljem obnovljivih virov energije. Um, tukaj nimamo zakonodajne pobude, ampak sedaj bomo revidirali uh, direktivo o neposredni izrabi zemlje, o skupni medijski politiki in tako naprej. Upam, da bomo s tem spodbudili konstruktivno razpravo o tem, kakšna bo vloga obnovljivih virov energije v kmetijstvu in te razprave se veselim. Martin. Martin. Martin. Ja, nur ein paar Stichpunkte. Samo nekaj ključnih točk v zvezi z razpravo. Gospa Reimer se je pravilno opozorila na to, da smo v Nemčiji pretiravali, ki je šlo za spodbujanje, naprimer pridelave koruze in te napake druge države članice ne smejo ponavljati. Omeniti se moramo na bistveno um, tudi na izrabo ostankov. Tukaj obstajajo velike potencijali, ki jih nismo izkoristili in na to bi se morali osredotočiti. Eh, in nimamo samo razpravo med uh, krožnikom in uh, tankom in poskrbeti moramo tudi za krmo. Ne smemo pozabiti na to. Uh, ne smemo postopati preuranjeno. Seveda potrebujemo spodbude v državah članicah, tako da bomo lahko zagotovili razvoj. Za razliko od uh, mojega angliškega kolega menim, da imajo kmetje tudi korist od trajnostne uporabe energije. Če nekdo še vedno. Uh, Če nekdo uporablja naprimer um, eh, obnovljive vire uh, gnojil, potem to predstavlja tudi korist za kmetijo. Uh, še nekaj o biogorivih druge generacije. Z nemškega vidika lahko rečem, da smo že v preteklosti v Nemčiji stavili na to, da bi pridobili energijo iz ostankov lesa, ampak to ni bilo uh, komercialno izvedljivo. Ta pot je vodila v slepo ulico. Nimamo več toliko elektrike, da bi jo lahko uporabili za pridobivanje goriv.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 za razvoj podeželja in kmetijstvo. Predvsem zato, ker se lahko največji delež obnovljivih virov energiji proizvede ravno znotraj kmetijstva. Če si pogledamo 27 držav članic in možnosti za spoštovanje ciljev uporabe obnovljivih virov do leta 2020, ugotovimo, da skoraj polovica obnovljivih virov izhaja iz biomase v državah članicah in večina te je kmetijskega izvora. V zvezi z dvema predlogoma sprememb bi želel besedo. En predlog spremembe, ki zadeva odstavek številka 7, to je predlog spremembe številka 49, ki so ga predstavili liberalci. Uh, zvedel sem, da socialisti nameravajo ta predlog spremembe zavrniti in to me preseneča. Namreč ta predlog spremembe pravi, da bo Evropska unija tudi po letu 2020 določala zavezujoče cilje za države članice in ponavadi se socialisti strinjajo s takimi zavezujočimi cilji. Danes pa za ta eh, sektor industrije eh, je dejansko izredno pomembno vedeti, da bodo določene stvari predvidljive in možne tudi po letu 2020, zato da bodo ulagali v raziskave za povečevanje proizvodnje obnovljivih virov energije in ta ulaganja mora industrija predvideti že zdaj. Zato upam, da bo lahko vsaj eden od teh dveh predlogov sprememb podprt, namreč obnovljive vire energije se bodo lahko razvijali samo, če bodo cilji dolgoročno zastavljeni. Še nekaj v zvezi s sončno energijo, to je izredno pomembno vprašanje. Zato, ker če se kmetijske površine v ta namen Eh, tako pri, prilastijo, to predstavlja velik problem. Naprimer, na Mačarskem, kjer so površine, na katerih je možno proizvajati, v bistvu niso več na voljo kmetijstvu ravno zaradi eh, sončne energije. In to je lahko velik problem. V redu, sedaj pa Marjan. Hvala lepa. Ne bom spregovorila o tem poročilu, ampak želela bi vas opozoriti na nek pomislek, ki ga imamo v zvezi z poročilom, ki ga pripravlja odbor Envi o bioekonomiji. To vključuje tudi to področje. Odbor za kmetijstvo pa ne pripravlja mnenja o tem poročilu, ko je bio gospodarstvo eh, takšno, da zadeva zemljo, porabo zemlje in pa kmetijstvo kot svojo osnovo. Zanima me, zakaj odbor Agri ne pripravila mnenja k temu poročilu, kajti to ima praviti tudi s tem, o kateri razpravljamo danes. Word, uh, oh, no, Gospod Alward, ja, dajem besedo kar kolegici, ki je ravno kar prišla v dvorano. To va benissimo. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Uh, first of... Hvala lepa. Želela bi čestitati gospodu Danielisu za to odlično delo. To mnenje je zelo dobro. Poročevalec je podaril, da, ima vire, da imajo obnuljivi vire energije bistveno vlogo pri oskrbi z energijo v Evropi in pa boju proti podnebnim spremembam. E, to je pomembno tudi za podeželski prostor, za kmetije in kmetje imajo veliko priložnosti za to, da proizvajo obnovljivo viro, vire energije in e, s tem zaslužijo nekaj denarja oziroma da s tem pokrijejo porabo energije na svojih kmetijah. Želela bi podariti tudi pomen samozadostnosti, ko gre za energijo v zvezi s tem imajo obnovljivi vire energije izredno pomembno vlogo. Vendar pa obstaja tudi veliko izzivov, ko gre za mm, vzdržno uporabo teh virov, da je to v skladu z našimi cilji na področju biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb in drugih okoljskih ciljev. To je podaril tudi poročevalec v svojem poročilu. Strinjam se s tem, da energetska politika ne sme ogroziti varne in vzdržne proizvodne hrane in da ne sme konkurirati kmetijstvo. I'd like to remind the potential pomembno je tudi zagotoviti um, možnost uporabe krme. Um, Biogorivo je sedaj največja skrb v Evropski uniji. Kmet, komisija mora zagotoviti kriterije trajnosti za solidno biomaso. Ne sme pa ovirati biogoriva, ki se proizvaja v državah članicah Evropske unije. Kriteriji morajo temeljiti na obstoječi zakonodaji in pa potrebujemo tudi orodje za spremljanje tega postopka. Podariti želim naslednje. Ko pripravljamo kriterije trajnosti za biomaso, moramo nujno poleg ekološke vzdržnosti upoštevati tudi druge vidike biomase tudi učinki na možne primankljaje energije morajo biti upoštevani. Ampak glavnem to mnenje lahko, poš, lahko podpremo in čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo spet gospodu Danielisu. Eh, Zahvaljujem se kolegom za konstruktivne prispevke. Dobro smo sodelovali z eh, poročevalci v Senci pri pripravi predlogov sprememb in pri današnji razpravi. Vsi se strinjamo, da moramo s tem področjem ravnati zelo pozorno, tako da ne bomo ustvarjali novih problemov. Že sedaj je prišlo pri tem področju do številnih problemov, nismo ravnali uravnoteženo, potrebujemo pa uravnotežene za to, da lahko vse skupaj uredimo um, na trajnosten način, družbeno gledano in pa gospodarsko gledano. Kar se tiče tega, kar je povedal gospod Gladfelder. Nam se zdi pomembno doseči naše cilje do leta 2020. Pretirano bi bilo, če bi že sedaj razpravljali o času po letu 2020. Tudi, ko gre za porazdelitev bremen na države članice, se mi zdi, da bi šel vaš predlog predaleč in to bi nas oddaljilo od naših prizadevanj. Resnično se moramo osredotočiti na naše cilje za leto 2020 trajnostni razvoj ne sme biti samo nekaj virtualnega. Ne smemo imeti samo virtualne konkurenčnosti s pomočjo subvencij, želimo realno konkurenčnost in to mora biti tudi seveda združljivo za našimi pravili glede subvencij. Hvala lepa. S tem smo zaključili točko 4 na dnevnem redu. Točko 5 bomo morali preložiti. Gre za letno poročilo za leto 2011 o zaščiti finančnih interesov, boj proti goljufijam. To poročilo bomo obravnavali na naslednji seji odbora, ampak naj vas spomnim na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb še vedno 27. februar ob 12. uri opovdne. Sedaj pa pozdravljam komisarja. Tonija Borga, komisarja za zdravje in varstvo potrošnikov. Ukvarja se tudi z dobrobitjo živali in eh, govoril bo o prihodnih pobudah do konca zakonodajnega obdobja. To so seveda zelo, vse zelo aktualna vprašanja, vprašanja, ki tudi nas zelo zanimajo. Uh, Naj vas spomnim, da nedavna pobuda oziroma nedavni primer zadeva prisotnost konjskega mesa v pripravljenih obrokih in eh, tudi ugotovitve glede vpliva neonikotonidov na čebele. Ravno smo slišali predstavitev o tem, predstavitev kolega iz eh, Evropske agencije za varnost prehrane. Številni kolegi so se udeležili te razprave. Seveda nas zanima tudi vprašanje izvajanja direktive sveta o zaščiti prašičev. E Najprej dajem besedo gospodu komisarju, potem pa bomo slišali še prispevke kolegov. Hvala lepa, v veliko veselje mi je, da smo lahko danes z vami. Eh, spoštovani člani odbora za kmetijstvo, vesel sem, da sem lahko tukaj, kaj ti veliko eh, pobud smo načrtovali. O teh bomo tudi danes razpravljali. No, nekateri dogodki pa so bili tudi nenačrtovani. Pa so prav tako pomembni. Želel bi razpravljati o delu, ki nas čaka od sedanjega trenutka pa do konca zakonodajnega obdobja. V naslednjih 14, naslednjih 14 mesecev bo minilo hitro in tesno sodelovanje med parlamentom in komisijo bo bistvenega pomena, če želimo doseči napredek. Naj začnem z temo, ki je nedavno dominirala v medijih. Namreč eh, gre za ugotovitev prisotnosti konjskega mesa v procesirani hrani v številnih državah članicah. Eh, o tem sem že podal eh, tiskovno izjavo in kar nekaj sestankov sem organiziral na to temo. Naj vam povem, kaj je naredila komisija v tem primeru. Do sedaj to ni bilo vprašanje varnosti prehrane, gre za vprašanje napačnega označevanja mesnih proizvodov, ki so bili uh, označeni na tak način, da so, zava, da so zavajali potrošnike, zato da bi bila pridobljena gospodarska korist. Do sedaj ni nobenih uh, podatkov o tem, da bi šlo za grožnjo javnemu zdravju. Drugič, tukaj ne gre za vprašanje odsotnosti zakonodaje. Zakonodajo o označevanju imamo na evropski ravni, ta zakonodaja je zelo jasna. Če je na trgu proizvod, ki vsebuje meso, mora biti označba jasna, ali gre za meso, za konsko meso, za govedino ali za svinino. Se pravi, konsko meso je lahko na našem trgu, ampak to mora biti jasno označeno. Prav tako imamo na razpolago vse inštrumente, ki so tukaj pomembne, naprimer sistem za, zgodno, za zgodne opozarjanje o krmi in pa prehrani in to deluje. In imamo tudi uh, zakonodajo o sledljivosti, ki deluje in je delovala tudi v tem primeru. Za eh, pomočjo te zakonodaje smo lahko v enem ali dveh dneh ugotovili, uh, eh, odkot so prišli ti mesni proizvodi, katere države članice so bile v to upletene. In še tretja točka, ki je očitna, ampak vseeno moram to povdariti, čeprav, torej, ravno zato, ker obstaja število napačnih tolmačin tudi znotraj parlamenta. Uh, Izvajanje obstoječe zakonodaje Evropske unije je v prvi vrsti odgovornost držav članic. To seveda ne pomeni, da komisija pri tem ne pomaga in ne uh, koordinira izvajanja. Seveda lahko komisija spreme tudi določene ukrepe, ki jih bom malo omenjal. To so tri glavne točke, ki bi jih želel izpostaviti. Prav tako pa želim, pa želim podariti naslednje komisija je zelo hitro ukrepala pri tem dogodku. 13. februarja smo pod irskim predsedstvom sklicali nujni sestanek z določenimi državami članicami in takrat sem uh, obvestil, da bom uh, predlagal uh, hitre ukrepe znotraj stalnega odbora, ki se je sestal dva dni kasneje, 15. februarja. Predlog vsebuje intenzivno spremljanje na dveh koncih. Najprej treba izvesti celo vrsto testov, testiranja DNA-ja, -ja, Eh, proizvodov, ki naj bi vsebovali govedino in te bi potem preverili glede na uh, prisotnost konjskega mesa in pa preverjanje odsotnosti fenibutazona v konjskem mesu, v klavnicah ali na mejah, če gre za uvoz iz tretjih držav. Predlog komisije je vseboval natančno število testov, ki jih bo treba izvesti v mesecu marcu, ko gre za. In tudi, ko gre za fenibutazon, ko gre za uvožene izdelke. Drugi test smo predvideli zato, ker eh, meso iz konjev, ki so uživali fenibutazon, ni primerno za konjsko meso za uživanje. Tako da moramo preveriti prisotnost eh, tega, te substance eh, v klavnicah, v konjskem mesu. Če so konji prišli v stik z to substanco, potem njihovo meso ni primerno za, uživla, za uživanje. Ta test bomo izvajali marca za en mesec in morda bomo ga podaljšali za dodatno obdobje dveh mesecev. Ta načrt so odobrile tudi države članice v stalnem odboru. Rezultati bodo objavljeni 15. bodo poročeni komisiji 15. aprila in bodo potem nemudoma objavljeni. Seveda zaradi velikega javnega interesa pri tem primeru smo dolžni javnosti, da kar najhitreje objavimo rezultate in da uh, načrtujemo dodatne ukrepe, če bo to potrebno. Število testov bo odvisno od količine trgovine, v, trgovine mm, mesnih proizvodov, števila eh, klavnic in pa kakovosti uvoženega konskega mesa. In eh, to priporočilo so podprle vse države članice v stalnem odboru 15. Eh, februarja tako da bomo 1. marca lahko to priporočilo začeli izvajati. Komisija je sprejela ta načrt testiranja 19. februarja. O tem bomo pa razpravljali tudi na naslednjem svetu kmetijskih ministrov. Ko gre za testiranje za fenobutazon, je predvideno, da bomo vzeli en vzorec na vseh 50 ton uh, konjskega mesa z mm, minimalnim številom petih ozorcev na državo članico. Naj vas uh, obvestim tudi o tem, da bo komisija sofinancirala te teste do stopnje 75 odstotkov, približno. Torej, takšen test stane 400 evrov, komisija bo prispevala 300 evrov k takšnemu testu. In ne na zadnje, 2015 a eh, report. Bo komisija do decembra 2013 pripravila poročilo o označevanju izvora mesa, ki se uporablja kot uh, sestavina pri uh, predelanih proizvodih. Se pravi, takšno označevanje, do takšnega goljufanja pri označevanju lahko uh, pride tudi ob uh, vsej potrebni zakonodaji. Ampak vseeno bom skušal zagotoviti, da bodo moje službe pripravile to poročilo še pred decembrom. Se pravi, kar se da hitro. Sedaj pa še druga vprašanja. Začel bom z eh, izdatki na področju prehrane in krme. Sveda, glede na dogovor, glede naslednjega finančnega podpira, je komisija podala predlog tudi glede na upravljanje izdatkov tudi na tem področju. In zaključek veliko posvetovanj, pa tudi veliko študij in ocen je, da je trenutni finančni okvir nekaj, kar dobro deluje in je ponudil pravo dodano vrednost. Glede na to komisija ne bo predlagala radikalne reforme bo pa skušala racionalizirati in prilagoditi trenutni zakonodajni okvir, zato da bi zadostili prihodnim zahtevam, da bi naša politika bila bolj učinkovita in da bi dovolili večjo prožnost. Verjamem, da bo ta predlog, ki ko bo objavljen, pozdravljen strani parlamenta in sveta in bo sprejet kar se da hitro. Tako, sedaj pa prehajam na štiri sektorske predloge, ki jih poznamo kot svežen na področju živil in krme. Vemo, da tudi odbor na to že zelo težko čaka. Obžalujem, da so priprave na ta svežen trajale dlje, kot je bilo najprej zamišljeno. Lahko pa vam zagotovim, da bodo predlogi sprejeti kar se da hitro svežen, bo skušal poenostaviti, pojasniti trenutni sistem, ga posodobiti. Ta sistem je dobro deloval v zadnjih letih. Jasen cilj je, da bi imeli še bolj racionalizirana orodja, ki bi upravljala s tveganjem po vsej verigi živeli. To seveda zadeva zdrave živali, eh, rastlin, semen in tudi uradni nadzor. Seveda, to je povezano tudi z uvozom. Sveže na podlagi higiene na področju živil. Revizija tega je že na poti, že poteka in spet to bo nekaj, kar bo samo izboljšalo razmere, ki so že sedaj dobre. Sedaj pa mi dovolite, da spregovorim o dobrem početju živali in naj spoštovani poslankam in poslancem povem več o tem, kaj se dogaja glede direktive dobrega počutja prašičev od 1. januarja letos obstaja zahteva, da je potrebno imeti prašiče v skupinah in to velja za vse, praši, za vse kmetije, kjer imajo 10, 10 svin ali več. In potrebno je torej izboljšati eh, dobro počutje eh, svin. O tem so se dogovorile države članice pred desetimi leti. Stališče komisije je bilo tukaj dosledno in zelo jasno. Potrebno je zagotoviti polno izpolnjevanje vseh obvez po vseh državah članicah. Žal, nekatere države članice še niso izpolnile vsega. Naj obvestim poslanke in poslance, da bo komisija jutri z uradnim dopisom začela postopke kršitve proti tistim državam članicam, ki še vedno kršijo eh, svoje pravne zaveze. Tako so lepa druge zadeve. Poslanci eh, veste, da usklajevanje postopek marca 2011 ni bil uspešen, kar se tiče predloga komisije glede novih živil, ki vključujejo določbe tudi za kloniranje živali. Spomnili se boste, da sem se zavezal novembra med svojo predstavitvijo v parlamentu, da bom podal dva ločena predloga, enega glede novih živil in enega o kloniranju živali. Kar se tiče kloniranja, komisija po širokih posvetovanjih sedaj finalizira oceno vplivov, na podlagi česa bomo podali predlog julija. Prav tako bomo podali predlog glede novih živil, ki bo začaril tudi splošni dogovor, ki smo ga dosegli marca 2011 in tudi ta bo vložen. Tako sedaj pa naj predem na aktualno vprašanje, neonikotinoidov in tveganje, ki ga predstavljajo za zdravje čebel. Upam, da mm, ne bom držal kakšnega neprijetnega presenečenja. To tveganje je bilo nedavno potrjeno, torej tveganje, ki ga povzročajo neonikotinoidi za zdravje čebel, potrjeno strani EFSA, In sedaj naj mimo kaj povem, da v teh dveh in pol mesecih, kar sem postal komisar, držijo toliko kritik, kar se vse tiče, da je preveč konzervativna, da dovoljuje vse. Sedaj tukaj pa sedaj imamo mnenje, kjer kakršnokoli že je naše mnenje glede EFSE pravi, da obstaja tveganje za zdravje čebel. Ne glede vseh neonikotinskih insekticidov, temveč glede treh elementov, treh točno določenih snovi, ki so s tem povezane. Torej, če ne bomo storili nič, bi bilo neodgovorno. Vsaj z moje strani, pa tudi mislim, da strani tistih, ki morajo izvajati določene zadeve. Od te potrditve EFSE smo o tem vprašanju govorili v odboru parlamenta, v odboru Envi in tudi v odboru za kmetijstvo, kjer je veliko držav članic pozvalo komisijo, da naj sprejme hitre sorazmene ukrepe. Dodam, da sem dobil dopis, ki ga je podpisalo 75 eh, članov tega parlamenta, ki poziva komisijo, da naj prepove vse neonikotinske insekticide. Moje službe so razpravljale o nizu možnih ukrepov strokovnjaki iz držav članic. Ti ukrepi bi suspendirali za dve leti uporabo neonikotinskih insekticidov, tistih, ki jih je EFSA prepoznala za tvegane. Taki ukrepi pa bi priznali, da v določenih primerjih lahko še vedno dovoljujemo varno uporabo teh snovi. In ti ukrepi bi upoštevali tudi vpliv takošnjih ukrepov, ki bi jih ti imeli za sektore. Bolj specifično. Za dve leti bi prepovedali uporabo treh od šestih neonikotinskih insekticidov v vseh predelkih, ki so privlačni za čebele. Torej, to bi bilo majeno na te tri in samo na predelke, ki so privlačni za čebele. Uporaba teh snovi bi torej bila prepovedana od 1. julija 2013. Ti ukrepi bi še vedno do, dovoljevali uporabo neonikotinskih insekticidov pri pomembnih predelkih, kot je sladkorna pesa in kot so eh, zimske žitarice. Prav tako bi bilo, dovol, bila dovoljena uporaba semen ki so že bila obdelana za prihodno pomlad. Osnutek okrepov bo predstavljen stanemu odboru, upamo, sredi marca in ta bo podal mnenje. Pripričan sem, da bodo ti ambiciozni in odločni, vendar so razmerni ukrepi, ustrezno prepoznali in naslovili tveganja. Tako bomo izboljšali zdravje čebel, Istočasno pa bomo upoštevali vpliv vsega tega na evropsko kmetijstvo in bomo še naprej dovoljevali kmetom, da uporabljajo te snovi, kjer ni tveganja. Še vedno ostajamo pri čebelah, kar se tiče razprav v parlamentu glede direktive o medu, moram izpostaviti sledeče. Previdni moramo biti, da ne bomo predloga komisije spremenili v težavo, kar se genetsko spremenjenih proizvodov tiče. Cvetni prah ni sestavina medu, ampak to je naravna sestavina. Če bi trdili drugače, bi potem seveda opredelili med kot proizvod in to ne bi bil več primarni naravni proizvod. To seveda ne bi bilo v skladu z mednarodnimi standardi in ta predlagana, to predlagano pojasnilo ne skuša obiti zaključkov sodišča. Zakonodaja na področju GMO bo še vedno v veljavi, če bomo cvetni prah, ki je genetsko spremenjen, najden v medu. In vsak tak cvetni prah bo moral biti odobren, preden bo proizvod lahko dan na trg. Potrošniki bodo torej obveščeni o navzočnosti genetsko spremenjenega materijala, tako kot je to pri katerem koli drugem živilu. Upam, da lahko računam na podporo spoštovanih poslank in poslancev pri tej temi, ki je zelo pomembna tako za proizvajalce medu, kot tudi za zaupanje potrošnikov. Naj zaključim, gospod predsednik. Jasno, da nisem mogel zajeti vsega, v teh kratkih uvodnih besedah. Vendar pa nedvomno boste, spoštovane poslanke in poslanci, spregovorili o vaših pomislekih tudi v času, ki je odmeren za razpravo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, spoštovani komisar, za ta popoln prispevek, v katerem si se dotaknil številnih vprašanj, tako bomo dali sedaj kar besedo uh, kolegom za vprašanja, najprej koordinatorjem in na njihova vprašanja bo komisar od, najprej odgovoril, potem pa bodo sledili še vsi ostali, ki so prosili za besedo. Albert Des za ELS, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli k nam v odbor. Hvala lepa za predstavitev. Spregovorili ste tudi o škandalu z mesom. Lahko podprem vaše izjave. Sistem je pravzaprav deloval, sedaj pa moramo preveriti, kje so še slabosti. Obžalujem, da pri vsakem škandalu, ki se zgodi, potem vodi do tega, da se zahteva vedno nova zakonodaja. Mislim, da imamo obstoječe mehanizme in sisteme in rad bi vas podporil pri tem da preverite, kje so tiste šibke točke, da bi torej odpravili te slabosti in bi potem v prihodnje lahko take škandale še prej odkrili. Tudi pri prejšnjih škandalih sem eh, zahteval in to zahtevam tudi sedaj, vendar pa Evropa tukaj ni neposredno pristojna, da moramo od držav članic zahtevati, da v takih primerih, pri takih zločinih, če smem to tako imenovati, da torej zahtevajo visoke kazni, zaporne kazni v določenih primerjih. Ne sme se zgoditi, da so ljudje obsojeni samo na denarne kazni. Če želimo preprečiti take škandale v prihodnje, moramo uporabiti tudi bolj stroge kazni. Tukaj gre za kriminalce in zato moramo imeti tudi ustrezne kazni upajmo, da nam bo v naslednjih dneh in tednih uspelo ta celotni škandal pojasniti, da bomo izvedeli, kdo je odgovoren za to in bomo potegnili ustrezne zaključke. Podpiram to, kar ste dejali glede uporabe fitosanitarnih sredstev. Tudi tukaj je pomembno, da ostanemo vsebinski, da imamo ustrezne roke, ki se jih je potrebno držati, da se bodo kmetje lahko prilagodili. In v imenu svoje skupine lahko povem, da vas trdno podpiramo pri tem, kar ste dejali. Več pa ne bom povedal, da ne bom govoril. Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Hvala. Luis Kopula Santuš za skupino socialistov in demokratov. Hvala, gospod komisar začetku sam sem prisluhnil vsemu, kar ste povedali v zvezi z nedavno krizo glede goljufije, pri, ki se je izkazala pri spremljanju in označevanja govejega mesa, v katerem je bilo tudi konjsko meso. V tem primeru gre na vsak način za goljufijo, ki sicer nima neposrednega učinka na javno zdravje, vendar pa je povzročila kar precej reakcij v javnem mnenju, saj bi to lahko imelo zelo eh, močan vpliv tudi na vse druge proizvajalce, ki pa primirno označujejo svoje proizvode. To kaže, da je nujno zagotoviti sistem, ki bo omogočal čim manjše možnosti napak. Kar zadeva število kontrol, genetska kontrola, vemo, da je kompleksna in draga. In eh, v tej fazi je vendarle potrebno izvesti čim več analiz, in za to predvideti potrebna finančna sredstva, zato da bomo čim prej vzpostavili ponovno zaupanje v javnem mnenju. Gospod komisar je govoril tudi o zakonodaji v zvezi z uvedbo kloniranih živali za prehrano za ljudi. Mislim, da takšna tema v tem trenutku eh, lahko mm, bi morala biti predstavljena bolj predvidno in zato bi pričakovali bolj natančno predstavitev te strategije se strani komisarja. Kar pa zadeva eh, gensko spremenjene organizme, bi potrebovali tako označevanje izdelkov, v katerih bi bila navedena tudi ta minimalna možnost kontaminacije, saj je javno mnenje na, za ta vprašanja zelo občutljivo. Potrebujemo hitre odgovore na to v tem trenutku, ko vemo, da obstaja veliko tveganj za preselitev proizvodnje izven Evrope, kar bi lahko bilo negativno in zato moramo najti rešitve, ki bodo odgovorile na zahteve javnega mnenja in ki bodo hkrati sprijete v praktičnem eh, in pravilnem smislu. Zato me zanima, če nam lahko predstavite, kakšna je strategija komisije za to področje. Hvala. Hvala. Gospod George Lyon v imenu liberalcev. Eh, Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz vas pozdravljam, gospod Bork na sestanku odbora za kmetijstvo. Spregovorili ste o nekaj zelo pomembnih vprašanjih. Tri načelno vprašanje bi rad zastavil. Najprej, kar se tiče afere z mesom, s konskim mesom, bi dejal, da smo seveda sedaj nekoliko pozni, vendar pa kljub vsemu ukrepi, ki jih sprejemate, ko gre za podobno ozorčenje, da bi ugotovili, kaj točno je v proizvodu, če je to ustrezno označeno, to je pravi pristop. In to dobro je vedeti, da ste jasno povedali, da to nima upravka z varnostjo živil. Gre za to, da ne prihaja do prevar strank potrošnikov, ko mislijo, da kupujejo govedi, no v bistvu pa kupujejo konjsko meso. In ta stane samo četrtino cene govedine. Upam, da bo vzorčenje izsledilo odgovorne in da bodo sledili odločno ukrepe na evropske ravni, tako da bodo tisti, ki so odgovorni, preganjani za prevaro, ki so jo zagrešili. Upamo tudi, da bo to ozorčanje potem tudi odvrnilo ljudi, da tega ne bodo več počeli v prihodnosti. Gre za to, da pač mora biti najbražje napisano točno to, kar je v proizvodu. Tako sedaj pa še svinje. Dejali ste, da 11 držav članic že izpolnjuje pogoje in v svojem odgovoru danes ste to potrdili. Vendar pa potem niste želeli povedati, kakšno stanje v 16 držav članicah, ki ne izpolnjujejo pogojev. Gotovo moramo izvedeti, ali države članice to izpolnjujejo v veliki meri, manjši meri. Sicer ne bomo vedeli, kdaj lahko pričakujemo, da bodo vsi svinski proizvodi v Evropi proizvedeni legalno. To je tisto glavno vprašanje. Zelo veliko je proizvodov, ki krožijo po Evropi, ki se proizvajajo nezakonito po evropski zakonodaji. Tako da mislim, da bo potrebno objaviti, v kolikšni meri izpolnjujejo pogoje države članice, da bomo torej imeli enake pogoje za proizvajalce v državah ki, naj vas spomnim, izvaja to že zadnjih 9 ali 10 let. Seveda so to dodatni stroški. Pozdravljam pa tudi postopke za kršitev proti državam, ki ne spoštujejo zakonodaje. Potrebno je torej biti odločen in povedati, da izjem ne bo. Potem pa še neonikotinski insekticidi. Skrbelo me je, da je bil odziv Evropske komisije tak, da pravzaprav ne izpolni testa sorazmernosti. Predlagate popolno prepoved za naslednje dve leti. Sedaj pa pravite, da bo prišlo do nekaj izjem pri tej pripovedi, torej govorite o sladkorni pesmi in mislim, da ste govorili tudi o zimskih žitaricah. Lahko pojasnite, katere so točno te izjeme, kajti zdi se mi, da to vsaj gre v pravo smer sorazmernega odziva glede na dokaze, ki jih imamo strani EFSE. Dokazila, ki smo jih slišali prej strani EFSE, so pomankljiva in torej, čeprav je teoretično tveganje bilo prepoznano, pa ne vemo točno, kakšno je praktično. Bi lahko torej povedali, katere so tiste izjeme, glede prepovedi, ki jo predlagate, da bomo vedeli, kaj točno se počne. Potem še zadnja točka. Kaj pričakujete po prednost uvedbe te prepovedi čez dve leti? Pričakujete ve, večjo populacijo čebel? Drugič, kaj bodo nenadejane posledice prepovedi uporabe teh sredstev? Pri predstavitvi EFSE smo slišali, da se bodo potem vrnili na 90 let uh, starih sredstev, ki so jih že uporabljali za uh, uh, zaščito rastlin. In to seveda ni dobra praksa, kajti to se bomo vrnili nazaj. Morda bi bilo potrebno narediti ustrezno oceno vplivov, da bomo vedeli, kakšni vplivi se lahko pričakujejo in kakšne so lahko prednosti te prepovedi, ki jo predlagate. Hvala, Jim Nicholson. Uh, thank you very much. And Hvala lepa. Gospod predsednik, naj tudi sam pozdravim. Gospoda komisarja, njegov dosje zajema veliko področje, ki zadevajo tudi ta odbor in upam, da bo prišel k nam bolj pogosto, kajti nekaj vprašanj, o katerih govorimo, je zelo pomembnih, kot je moj prihodnik ravno kar dejal, kar se tiče svin je to tudi zelo pomembno. Naj vas spomnim, pred 14 meseci smo tudi imeli neko določeno prepoved, pa potem veliko državčanic tega ni izpolnjevalo. Prepoved glede kletk. Sedaj pa imamo tudi prepoved glede na področju prašičereje. Morda bo to podobno temu s konvencionalnim kletkami. Ne boste mogli na to odgovoriti, seveda, kajti to so zelo resne razmere, kajti zelo veliko gojiteljev perutnine po Evropi ima težave in tudi ne more izvajati zakonodaje. Morda bi lahko povedali kaj več o tem. Celotno vprašanje konskega mesa, o tem smo slišali že zelo veliko in veliko bomo še slišali, kajti eh, zdi se mi, da razmere še zdaleč niso take, da bi lahko zadevo zaključili. Veliko bo še novih turnanj, kakorkoli že, mislim, da moramo točno ugotiti, kaj se je zgodilo. Zaupanje potrošnikov, to, kaj se proizvaja, je zelo pomembno. Poslušal sem EFSO v odboru Envi in dejali so, da ne gre za vprašanje varnosti živil, gre za pač kriminalce, ki to počnejo. No, to za me ni sprejemljivo. Če potrošnik pride v trgovino in prebere na embalaži, mora to biti dejansko tudi v proizvodu, torej zaupanje mora biti um, zajamčeno. Nisem strokovnjak na tem področju, vendar pa morda bi lahko vaše službe povedali tudi več o tem, ali je dovolj nadzora nad eh, trgovanjem s konji. To je zelo resno vprašanje. In mislim, da si moramo to bolj podrobno ogledati. Prav tako me zelo zanimajo zemljevidi, ki smo jih videli po televiziji. Od Polske, na Nizozemsko, pa Cipr. Pa saj to meso je posod. Torej, kakšen nadzor imamo nad tem mesom? Torej, gre za trgovce z mesom, ki prodajajo to meso pred računalniki, kakšen nadzor imamo nad njimi. To se moramo pogledati. Ali pa morda moramo tudi ugotoviti, ali gre za eh, kazenske dejavnosti, kriminalne dejavnosti in javnost mora vedeti in mora tudi biti prepričana, da počnemo vse, kar je naše moči, da bi se temu izognili. Seveda, pravite DNK testiranje in boste prevzeli revje delež stroškov. Vendar pa nekdo bo pač nekje moral plačati, dolgoročno gledano. Bo morali pač prezeti posledice vsega tega. Vemo, kako je bilo po krizi eh, norih krav. Vemo, kakšne so bile težave s parkljoko in nikoli več si tega ne bi želel videti, vendar pa prav tako moramo poprašati sami sebe o tem, kako dolgo bomo še dopuščali, da podajalci na drobno krivijo proizvajalce in vse ostale. Tudi sami morajo prevzeti svojo odgovornost in morajo plačevati. To je moje osebno prepričanje. Torej, zelo odločen sem glede tega in prepričan sem, da ste vi tudi odločni in mislim, da moramo zagotoviti, da bodo potrošniki v naših nacionalnih državah in po vsej Evropi spet zaupali. Zelo majhen odstotek je seveda upleten vse to, vendar pa uničujejo celotno področje. Sedaj skušajo očrniti tudi tiste, ki stvari urejajo na ustrezen način. Hojzling. Ja, Herr Bock, schön, dass Sie hier sind. Hvala lepa, da ste z nami. Želim si, da bi bili bolj pogosto z nami. Torej, tudi sam bom takoj prišel na afero z mesom. V ponedeljek sem se že čudil v odboru Envi, da torej, ni vse lepo in prav v Evropi, ko govorijo, da je vse lepo in prav ravno zato, ker smo to našli. Ne, ne, to je ravno nasprotni dokaz. Niso to našle prave službe in sedaj po štirih tednih še vedno najdemo konjsko meso. In to pomeni, da imamo vrzeli v sistemu. To pomeni tudi, da je to resno. In tukaj me ena točka prav posebno zanima. Evropski parlament je že želel boljšo sledljivost. Svet je to zavrnil, sedaj boste jeseni morali pripraviti poročilo. Boste to storili morda prej, da bi torej bolje označevali embalažo, seveda ne moremo izključevati, da ne bodo tudi kriminalci spet lahko dobili to svoje prste, vendar pa kakorkoli že, potrebno je zagotoviti boljši nadzor. In res je, če potem najdemo v sistemu trgovce, ki so pred leti že bili obsojeni, pa se sedaj spet pojavljajo kot trgovci, potem to ni dobro. Zakaj nimamo nekega črnega seznama? če tega nimamo, je to res velika težava. In leta se že uvaža konsko meso, pa ne vemo, kako se to deklarira. Torej, dejansko je sedaj, kot pri vsakem škadalu, glavno vprašanje to, da potrošniki ne zaupajo več. Na začetku ste tudi vi nekako govorili, da tukaj uh, ne gre za tako veliko težavo pa ste potem videli, da ste to pocenili. Sveda pa bo potrebno zagotoviti enako raven standardov po vsej Evropi. Obstajajo velike razlike po državah članicah, moramo pa sprejeti pobudo na ravni EU, da bomo dosegli usklajevanje in enake standarde. Nadalje, o genetski tehnologiji ste govorili zgolj mimo grede še vedno imamo razpravo, ali bi naj šlo za renacionalizacijo na tem področju. To še ni razjasneno, kakšen bo nadaljni postopek in ali lahko jamčete, da dokler ne bo nove zakonodaje, tudi ne bo novih odobritev za gensko spremenjene rastline. To se sprašujem, potem nična toleranca. Nična toleranca pri krmilih, te ni več. Sedaj smo potem poprašali naprej. Tudi po odpravi ni bilo ugotovitev, da bi naj v krmilih bili genetsko spremenjeni proizvodi, torej te nične tolerance ni več. V bistvu ni bilo razlogov, da, tega, da bi to odpravili. Ali boste pač sedaj vseeno priznali, da v bistvu ne rabimo nične tolerance, ker te težave sploh ni. In potem kloniranje. V predstavitvi ste se zazeli za to, da bi torej našli neke rešitve, niste pa povedali konkretno kakšne. Bo to, česar si želi parlament tudi v vašem predlogu, da bi naslednje generacije kloniranih živali tudi označevali. Vemo, da je označevanje možno in tukaj bi morali najti rešitev. Nič niste dejali na začetku, zato bi bil vesel, če bi povedali kaj več. In potem še zadnja točka seveda se tukaj izjemoma pridružujemo hvali EFSA, kar se tiče neonikotinaidov in upamo, da boste potem tudi našli prave rešitve in zakonodajo, kajti EFSA je pripravila študijo, ki kaže, da dejansko moramo to še pozorno spremljati, lahko pa podpremo vaše stališče. Mislim, da je dobro, da konec koncev potem tudi prepovemo vse neonikotinske insekticide. E. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EFD, gospod Blum. Uh, uh, hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar. Leta 2009 sem govoril o konskem mesu in sem izražal nekatere svoje pomisleke glede tega vidika. Prav tako se spomnim, da sem govoril o o pogubi nekaterih britanskih eh, kravnic, ko so evropski predpisi zaprli eh, izredno veliko število kravnic v Britaniji. To je seveda potem pomenilo velike težave za dobro počutje živali, za higieno mesa in za različne druge stvari, ki pač so pomembne v modernem potrošniškem svetu. Zdi se mi, da s 27 različnimi državami, s popolnoma različnimi kulturnimi ozadji, ne vemo točno, kaj imamo v hrani, kaj se dogaja z dobrim počutjem živali in mislim, da pri tej raznolikosti govorimo o težavi izvajanja, tako kot je Jim Nicholson. To je upravičeno izpostavil. Gre za izvajanje in mislim, da imamo aranžma Hita Robinsona. Mislim, da je nujno, da vseh 27 držav članic se dogovori o enotnem sistemu. In zdi se mi, da je to nekaj, kjer je Evropska unija spet prevzela odgovornost, pristojnost, kajti tukaj v bistvu ne smemo govoriti o pristojnosti, o sposobnosti Evropske unije, to je nesposobnost. In to bi sedaj morali vrniti državam članicam, saj bi to lahko storili veliko bolje kot EU. Ta niz slabosti v Evropski uniji je sedaj jasen tudi že Britancem. Rubiks, Hvala, še zadnji gospod Rubiks v imenu komunistov. Jaz eh, pikrito s ovim kolegijem. Hvala lepa. Strinjam se s kolegijem. Mhm. Zadovoljni smo, gospod komisar, da ste prišli k nam in da ste spregovorili ne samo glede tega vprašanja, temveč tudi glede nekaterih drugih in da ste spregovorili tudi o prihodnih vizijah. Pozorno sem vam prisluhnil, kako ste začeli z razlago in sem ugotovijo sledeče. Zakonodajo je vse v redu in upravljajo, izvajajo se tudi že nadaljni testi. Če je zakonodajo vse lepo in prav, potem se sprašujemo, ali resnično imamo zadosti nadzora. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da ni možno nadzirati vsega na ravni Evropske unije, vendar pa potem moramo to zahtevati od držav članic, kajti včasih se pač takšne težave pojavljajo. Včasih imamo bolezni pri prašičih, pri piščancih ali karkoli že, ali pa takšno življenje in to moramo pravčasno ustaviti. Sedaj vprašanje o konjskem masa. Ne vem, če gre samo za vprašanje označevanja. Mislim, da je to težko kaznivo dejanje, hudo kaznivo dejanje. Uh, že mesece, se, že vse mesece se da pogovarjamo o tem, vendar pa zaključko še ni. Mislim, da ne moramo vsega urediti samo zakonodajo in izvajanjem leteh. Izredno pozdravljam okrepljen nadzor, ki ste ga omenili, države članice morajo biti pristojne, ne vemo, morda pa je to bil dekla, bilo deklarirano konjsko meso, pa je potem prišlo do težav predelavi. Resnično moramo vse skupaj pojasniti in očitno je tako, da imamo zelo veliko pravil, predpisov, veliko zakonov, očitno pa obstajajo vrzeli. Hvaležen bi bil, če bi našli možnost, da preverite, kje te vrzeli so ki je vrzeli so v zakonodaji na ravni Evropske unije. Morda zahtevamo premalo od držav članic in od institucij držav članic. Morda bi lahko zapolnili te vrzeli. Želim vam veliko uspeha in hvala lepa, da ste prišli. Bene, Rubiks, bene, grazie, koordinatori. Najlepša hvala, Rubik, najlepša hvala vsem koordinatorjem in nadaljevali bomo tako, kot smo navajeni. Najprej bo dobil besedo spet gospod komisar, da se odzove na vprašanja koordinatorjev, potem pa bodo dobili besedo še ostali kolegi. 20 jih imamo na spisku. Gospod Borg. Hvala lepa, cenim to, kar je povedal George Lyon, da smo ukrepali šele, ko, ko je bilo že prepozno. Tu se je postalo vprašanje, ali verju, verjamemo v enotni trg ali ne. Imamo enotni trg uh, eh, 500 milijonov državljanov, ki jamči prosto gibanje uh, in uh, prosto trgovino in sem spada tudi konsko meso. Um, potem rekel bi tudi to, da če kdo prekrši zakonodajo, to še ne pomeni, da zakonodaja je slaba ali da izvajanje ni učinkovito. Naj vas spomnim na to, da je ta primer odkrila država članica, Agencija za prehrano v eni izmed članic, torej v Irski, je pri naključnem pregledu poceni hamburgerja ugotovila, da je ta hamburger vseboval konsko meso. Se pravi, odkrili smo ta škandal zato, ker je deloval ustrezen organ v državi članici in to je potem privedlo do strožjega nadzora, kako se pa zgodi v vsaki krizi, ne samo pri prehrani, ampak pri tudi drugih oblikah industrije ali trgovine. Najhujše bi torej bilo to, če bi sedaj razdrli enotni trg in bi državam članicam omogočili, da uh, uveljavijo prepovedi na enostranski način, ki bi ga one smatrali za pomemben. Ko gre za označevanje oziroma goljofivo ozna, označevanje um, prehrane, živil, potem to ne pomeni krizo varnosti prehrane. Seveda ne podcenjujem resnosti te kršitve, ampak imeli smo veliko hujše probleme iz preteklosti, ki so pripeljali do krize varnosti prehrane in do tudi problemov v javnem zdravju in, krizi, in do krize javnega zdravja. Seveda nihče v tej eh, hiši ne podcenjuje prednosti enotnega trga. Eh, in to tudi pojasne, zakaj lahko mesni izdelek iz ene trgovine pride, drugo, pride iz ene države članice v drugo državo članico, predela spet v tretji, se prodaja v četrti in tako naprej. Um, zato sem bil izredno previden, ko sem govoril o tej krizi. Nisem izpostavljal posameznih držav. Rekel sem, da je vsaka država, kjer je fizično prisoten ta izdelek, ta lazanja, ki vsebuje konsko meso, vsaka izmed teh držav članic je odgovorna. In sedaj smo ugotovili tudi že nekaj um, kriminalnih kršitev v posameznih državah članicah in ugotovili smo, katero podjetje je počelo kaj. Se pravi, Večje število držav članic je dobilo mesne izdelke iz uh, francoskega podjetja, 19 držav članic, 3 države članice zunaj Evropske unije, ostale znotraj meja Evropske unije. V vseh teh državah, no, samo v eni državi je bilo ugotovljeno konsko meso v takšnem izdelku, to je bila Velika Britanija, potem smo zagnali. zagnali Eh, mehanizem za, zgor, za zgodnje opozarjanje in ugotovili smo prisotnost konjskega mesa še v štirih državah. Torej šest primerov v štirih državah članicah in tudi kazens, eh, kazenske preiskave že potekajo. Države članice vedo, da evropska zakonodaja z izjemo kazenskega in okoljskega prava ne predvideva sankcij. Se pravi, zakonodaja ne predvideva sankcij, obstaja pa splošna določba v vseh direktivah, ki govori o tem, da kot države članice izvajo to direktivo, morajo poskrbeti za to, da uvedejo tudi primerne in odvračilne kazanske sankcije. Od držav članice torej odvisno izvajanje evropske zakonodaje in tega, kar zakonodaja definira kot primerne in odvračilne kazni. Če bi bilo drugače, potem bi verjetno Bruselj obtožili, da krši načelo subsidijarnosti. Direktiva je torej kos zakonodaje, ki spoštuje diskrecijsko pravico in pa načelo subsidijarnosti držav članic kazenske sankcije, ki obstajajo, so, se mi zdijo zadostne za to, da bi preprečili nadaljne takšne primere. No, ampak tako kot imamo zakone proti ulomom ali uh, ropom, ki ne morejo jamčiti, da do ulomov in ropo več ne bo prišlo, tako tudi sedaj ne moremo podati jamstev, da ni morda v tem trenutku nekje pač v Evropski uniji, nekdo, ki krši eno izmed stotih eh, različnih direktiv ali zakonodaje Evropske unije. Ampak seveda moramo zagotoviti zaupanje potrošnikov, ne samo v znotraj Evropske unije, ampak tudi zunaj meja Evropske unije. Najhujše bi bilo, če bi ta primer, ki ni problem krize varnosti prehrane, razumeli kot ravno takšen. Imeli smo takšne krize v preteklosti z hudimi gospodarskimi posledicami. Uh, ko je prišlo do izbruha bolezni, je to določeno državo članico stalo en odstotek njenega BDP-ja. Uh, Vemo tudi, da pri takšnih primerjih pogosto pride do nerazumnih reakcij. In zato je izredno pomembno, da pravilno predstavimo dejstva, da ne pretiravamo, ampak da istočasno pošljemo jasno, jasno sporočilo, da Evropska unija ostaja ena izmed najboljših regij na svetu, ko gre za varnost prehrane. Da pa seveda v enotnem trgu pač prihaja do, tak, do takšnih pojavov. Ampak tukaj gre za problem označevanja. To se je pač zgodilo, skušali bomo zagotoviti, da se to ne bo ponovilo, ampak še vedno to ostaja v odgovornosti držav članic. Pomislite na to, da na milijone mesnih proizvodov potuje iz ene države v drugo, zato ker imamo, enotne, ker imamo enotni trg. In zato moramo pomisliti, ali ima smisel zaustriti našo zakonodajo o Eh, o označevanju. Povedal sem, da že o tem razmišljamo, čakamo na poročilo o označenju, ali naj bi razširili to označevanje še na ta način, da bo vsebovalo tudi podatek o izvoru mesa. Eh, tako kot imamo to v primeru eh, igrač, na primer. Eh, ne vem, če je to smiselno tudi za procesirano meso, ne vem, eh, počakal bom na rezultate študije. In lahko vam naprej obljubim, da boste to poročilo dobili, kakor hitro bo možno. Torej, eh, glede vprašanja, ali obstajajo vrzeli v zakonodaji, ali te obstajajo, mislim, da ne. Obstajajo pa vrzeli pri izvajanju to je pač. Eh, realnost je pač takšna, da do, da do kršitev prihaja, tudi z eh, ustreznim izvajanjem ne moremo, tudi z najboljšo zakonodajo ne moremo zagotoviti popolnega izvajanja ob vsakem trenutku in vse povsod. Potem, kar se tiče drugih vprašanj, ki ste jih omenili, poleg škandala z zakonskim mesom. Uh, najprej eh, postopek kršitve v eh, primeru kokoši nesnic v kletkah. V zvezi s tem smo ukrepali in število držav, ki niso spoštovale zakonodaje, se je drastično znižalo. Danes sta samo dve državi članici takšni, da ne spoštujeta direktive o kokoših nesnicah in seveda proti njima poteka postopek kršite. Kar se tiče brejih svin, tukaj citiram po spominu, mislim, da večina. Neskladi presega mejo 80 do 85 odstotkov, se pravi, vse še ni skladno, ampak eh, skladno se že skoraj zagotovljena. Obstajata pa dve ali tri države članice, kjer je skladno samo 73 ali 74 odstotkov. To seveda ni pravično od tistih uh, držav, ki zakonodajo popolnoma spoštujejo. To je tudi kršitev pravil konkurence in zato uh, vam lahko zagotovim, da bomo tukaj ukrepali in ponavadi, če zagrozimo z postopkom, potem eh, države tudi poskrbijo za boljšo skladnost. Naš cilj pa je ta, da bi zagotovili kar najboljšo možno skladnost, potem, ko vstopijo v veljavo pravila po dolgem prehodnem obdobju. Če vprašanje kloniranja. Seveda komisija namerava prepovedati vstop kloniranih živali v prehrambeno verigo. O tem smo v preteklosti že večkrat razpravljali. To ima prej opraviti z uh, živalskimi potomci, ki prihajajo od kloniranih staršev. Uh, ugotovili bomo, kakšna je izvedljivost uh, pravil osledljivosti uh, v tem primeru potem še genetsko spremenjeni organizmi. Stopne tolerance za prehrano, torej tukaj so stopne odkritja usklajene, nadzor mora biti usklajen skušal bom uveljaviti tudi predlog o kultivaciji. Vem, da je parlament ta predlog podporil in upam, da se bo ta predlog državam članicam stel smiseln. Vse skupaj je temeli na načelu subsidijarnosti. Države članice bi lahko v svojih državah prepovedale gojenje genetsko spremenjenih organizmov To bi ostalo v pristojnosti komisije, ki zagotavlja varnost prehrane. In upam, da bom v komisiji našel večino za ta predlog o kultivaciji. Nadaljne predlogi bodo seveda temeljili na znanstvenih ugotovitvah. Oh, uh, Pozabil sem vprašanje o čebelah. predlog se mi zdi sorazmeren, saj vključuje samo tiste elemente, ki jih je EFSA označila za škodljive za zdravje čebel. Gre za prepoved obdelave semen za tiste rastline, ki so privlačne za čebele. Podali, podani so bili predlogi, da bi izključili steklenjake, to bi morda bilo uh, možno. Uh, seveda sem pripravljen uh, preučiti predloge iz držav članic v zvezi s kakršnim koli drugim ukrepom, da bi ta predlog postal še bolj sorazmeren. Vem, da je to sporno. tukaj moramo pač misliti na pomen čebel v kmetijstvu. Vem, da obstajajo tudi alternative, alternativna fitosanitarna sredstva, um, ampak seveda tudi tukaj moramo spoštovati ustrezna merila, zato da prepričimo kakršnekoli more biti negativne učinke. Eh, Hvala lepa. Mislim, da so že sedaj številni dvomi razjasnjeni, sedaj, ko smo prisluhnili tem odgovorom, tako da se bo mogoče nekoliko skrajšal ta dolg seznam, ki ga imamo pred seboj, saj imamo več kot 20 prijavljenih na voljo, pa tudi le nekaj več kot 20 minut, tako da na voljo boste imeli samo minuto vsak, najprej med Guinness. Hvala komisarju želim povedati naslednje. Mislim, da lahko tvegamo, izgub, tvegamo da izgubimo priložnosti krize v načrtu Komisije za malo prodajo je ena izmed ključnih prednostnih nalog ta, da bi zagotovili eh, trajnostno trgovanje vzdolž prehrambene ekrive, eh, verige. Kaj smo se naučili iz tega incidenta? Šlo je za zločin in šlo je za goljofivo označevanje. Ampak eh, imamo pretrgano prehrambeno eh, pre, eh, verigo skrbe s prehrano. Eh, Eh, mislim, da se s tem preprosto nočemo soočiti, ker ne želimo posegati na trg. Ampak uh, trg, na trgu prehrane, živile sedaj za. Je sedaj prišlo do problema in naša naloga je, da ta problem popravimo, da skrajšamo verigo skrbe s prehrano in da eh, zagotovimo varnost za proizvajalce in za potrošnike. Albeš. Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de colocar uma questão. Ja, želel bi postaviti vprašanje v zvezi s pregledom direktive o tobaku. Ta predlog predlaga, da bi 75 odstotkov zunanje embelaže bilo namenjenih eh, obvestilom o znanju. To v bistvu ni težava za tiste škatlice, kjer ki so bolj velike, medtem ko je pri manjših škatlicah eh, ta zahteva po 74 eh, mm eh, takšna, da lahko povzroči, da ti proizvodi izginejo iz trga. V moji državi imamo nekaj tovaran, ki proizvajajo tobak kjer je kar nekaj zaposlenih, kar pomeni, da za nje obstaja nevarnost brezposelnosti in zaključka s proizvodnje, če, um, ne bodo mogli, če se bodo morali držati teh predpisov in ne bodo več mogli proizvajati škatlic te velikosti, saj bodo vsi uvažali škatlice druge velikosti. Gospod Žozebove, Hvala lepa. Strenjam se s tem, kar je bilo povedano v zvezi z prehransko verigo. To je bistveno vprašanje. To verigo je treba skrajšati. To je bistvenega pomena. Potem pa še nekaj vprašanje v zvezi samo prehrano. Uh, Živalska moka, torej moka živalskega izvora, je bila ponovno eh, dana v uporabo za hrano eh, rib in za prehrano perutnine. Vsi pa vemo, kako katastrofalne posledice to lahko ima in zato zelo jasno zahtevamo, ali te predloge umaknete ali pa ponavljam torej, ali umaknete ta predlog, da se ponovno začnejo uporabljati moke živalskega izvora, ali pa za potrošnike uvedete označevanje, iz katerega bo jasno, ali so bile določene živali hranjene s takšno moko. Potem pa še nekaj, kar predstavlja problem zaupanja za evropske potrošnike. 4. februarja ste podpisali izvršilno odločbo, na podlagi katere se lahko prenehajo izvajati testi o bolezni norih krav pri govedu, ki je starejše od šest let. V tem trenutku taka stvar, da si države lahko odločijo, da ne bodo več izvajali testov, gotovo ni normalna. Pa čeprav je le 28 živali bilo letos najdenih, pomeni, da že za teh 28 živali je dovolj, da se ne morem odnehati z izvajanjem testov. To lahko povzroči težave potrošnikom in ne nazadnje tudi živinorejcem, saj oni plačujejo v končni fazi najvišjo ceno. Potem pa še nekaj. V novih smernicah eh, ste predvideli, govorite o. Um, GSO-jih, ali bodo nova dovoljenja predvidela uh, iste teste, ki so bili predvideni prej in uh, <laughs> za stara dovoljenja me zanima, če bodo tudi ostali isti testi v veljavi. Hvala lepa. Želel bi omeniti raziskavo Europola operacija APSA eh, v zvezi z goljofijami v eh, prehrambeni verigi. Eh, ta raziskava je potekla samo dve leti nazaj. No, omenili ste tudi, da je ta škandal bil, zadnji škandal bil odkrit na Irskem. In kot zaradi takšnega poročila Europola smo, v, smo na Irskem izvedli testiranje DNA in zato smo prišli do tega rezultata. Čudim se, da takratno poročilo ni komisijo spodbudilo, da okrepi svoje ukrepe, ko gre za preprečitve golofi na področju eh, prehrane in um, agriindustrije. O tem sem spregovoril tudi leta 2012 v ustnem vprašanju in vi ste me uvestili, da Evropska komisija ne vidi potrebe po razvoju posebne strategije za boj proti goljofijam na področju prehrane. Torej, bili ste zadovoljni, čeprav so opozorila prihajala iz vse Evrope. In uh, sedaj v luči škandala z konjskim mesom, ki prizadene vsak dan uh, več držav članic in večja imena uh, v industriji, se mi zdi, da odnos eh, Evropske komisije do varnosti prehrane je bil zelo ohlapen in pravzaprav ste ogrozili potrošnike. Mi na Irskem redno izvajamo teste na naših, kmetist, na naših kmetijah. Um, in uh, vi pa na ravni komisije niste ukrepali kljub uh, vsem tem številom opozoril. Zanima me, zakaj je temu bilo tako. Gospa Juzo. Hvala lepa, gospod komisar, da ste danes med nami. EFSA nam je govorila o morebitnih nevarnostih, glede na to, da nima uh, prave metodologije in da nima na voljo vseh podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenila tveganje in zato ni pripravila nobenega priporočila. Kljub temu pa ste vi sprejeli odločitev, da boste te izdelke umaknili za dve leti in to na podlagi podpisov 75 poslancev. To predstavlja 10 odstotkov um, naše skupščine. Ne vem, če ste. Um, se o tem kaj vprašali. Kar me preseneča je občutljivost komisije na medijski pritisk se strani določenih skupin in to, da sprejemate njihove zahteve, ne da bi imeli za to uh, veljavne znanstvene izsledke. In zato me zanima, ali je komisija dejansko ocenila učinek, ki jih ta ukrep lahko ima za kmetijski sektor. Včasih se namreč spremejo ukrepi, ne da bi temeljili na veljavnih in konkretnih argumentih in to me zelo skrbi. Kar pa zadeva konsko meso, me skrbi vprašanje fenilbutazona in se sprašujem, zakaj se tukaj izvajo analize, če pa je šlo tukaj za goljufijo pri označevanju. Hvala lepa. Grazie, Girling, e poi Hvala, gospa Girling. You, Hvala, dve vprašanje imam, hitra bom. Ali lahko potrdite, kaj uh, priporočate? Ali ste preučili ukrepe za čebele, za tiste države, ki so že uvedle prepovedi ali ne? Slovenija je leta 2009 že začela s tem. Uh, pogovarjala sem se z njimi o njihovih študijah in uh, nisem gotovila, da bi prišlo do kakšnih ugotovitev teh raziskav. Ali vi poznate raziskave takšnih, eh, takšne narave, preden boste uvedli te prepovedi, potem še konsko meso? Nič nimam proti ukrepom, ki ste jih sprejeli, odkar se je pojavil ta škandal. Zanima pa me naslednje sami ste sprejeli svoje smernice od kmetije do krožnika. Ampak kar bi morali početi, kajti imate glavno odgovornost za varnost prehrane v državah članicah, ampak one mora zagotoviti ustrezno nadzor. Komisija pa bi morala preverjati, um, zmogljivosti držav članic, ko gre za nadzor in inšpekcije. Zanima me, ne kaj ste počeli samo v zadnjih mesecih, ampak v zadnjih dekadah, odkar ste sprejeli te smernice. Brita. Hvala lepa, da ste danes z nami. Imam kratko vprašanje v zvezi z konskim mesom. Dobro je, da smo sedaj sprejeli tudi ukrepe. Zahvaljujem se Irski, da je odkrila škandal. Prvo vprašanje, ali imamo dovolj izmenjav med državami članicami, izmenjav dobrih praks, ko gre za takšne nadzore in pa ukrepe in pa drugič, ali lahko podate pregled labors, um, laboratorijskih zmogljivosti držav članic z oceno, ali so te zmogljivosti ustrezne ali ne. Pa še nekaj o zdravstvenem svežnju. Dobro se mi zdi, da imamo sedaj končno uh, ta svežen, da se to razvija in e, radovedna sem, ali bo to prineslo ponastavitev. Mislim, da bomo to zelo natančno preverili. Še nekaj o Eh, svinjah in pa kokoših nosnicah. Dobro je, da ste uvedli postopke kršitev, tudi če to proti moji državi, kajti mi se zakonodaje pri svinjah ne držimo, treba je pritisniti, se je treba prišlo do skrivljen konkurence, ki jih ne želimo. In pa še nova živila. Konkretno vprašanje, ali je klonirana žival za potrošnika resnično eh, zdravstveno gledano nevarna. Tempo perfetto, onorevole Schmidt. Krasno ste se držali časa. Sedaj pa gospod Doc najprej, potem pa gospod Šmit. Thank you, uh, Mr. President. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar, lepo, da ste spet z nami, zelo na hitro. Komisar, tukaj gre za vprašanje goljofije, gre za kaznivo dejanje znotraj sistema. Uh, potrošniki so dobri veri kupovali izdelke, ampak uh, iz, oni so bili izdani Mislim, da to navrže celo vrsto vprašanj. Zanima me vaš pogled na to. Nekateri ljudje so že omenili dolžino in zapletenost eh, verige oskrbe s prehrano. Resnično moramo to verigo skrajšati. Če si tukaj ogledamo primer sledljivosti po Evropi, potem je resnično vse skupaj zelo zapleteno. In pa eh, kako lahko EFSA zagotovi izvajanje in nadzorovanje v državah članicah. Tudi to je pomembno vprašanje. Postavlja se tudi vprašanje urednosti znotraj prehrambene verige. V Združenem kraljestvu imamo celo vrsto supermarketov, ki so se uprli, ki so rekli, ne, to, za to nismo krivi mi, ampak naši dobavitelji mi smo se naučili iz tega, da supermarketi zelo malo preverjajo svoje izdelke, ki jih prodajo. In zanima me, kaj vi menite o tem. Potem še uh, nekaj besed o svinjah. Kmetje v moji državi so sedaj v takšni situaciji, ko lahko zaostanejo pri konkurenčnosti zaradi njihovega načina proizvajanja, če bi usilili takšno prepoved, istočasno pa dovolju, dovoljujemo uvoz um, nezakonitih proizvodov. Hvala lepa. Seveda, zelo veliko je vprašanj. Tudi sam ne bom izjema, hitro bom. Lahko se navežem na to, kar je bilo rečeno glede Irske agencije za živila. To smo sedaj odkrili samo zato, ker smo pač na ključno testirali vzorce v eni od eh, držav članic. To lahko podprem, to testiranje, tudi strani komisije, kaj pa boste storili potem niže v verigi dobave hrane, kajti sedaj vidimo, da DNK to odkriva in lahko potem vidimo, da odkrijemo zelo veliko stvari, to se lahko še posploši potem pa še nekaj točk glede zaščite potrošnikov, ker sem pač pravnik, da ste tudi vi. Se mi zdi nekoliko neverjetno, da nismo slišali o resnih pravnih posledicah, o kršitvah pogodb trgovcev na drobno in potrošnikov. Kajti jasno je, da je tukaj šlo za neučinkovito predstavitev svojih proizvodov šlo je za zanemarjanje in so zavajali potrošnike. To je gotovo kršitev zakonodaje Evropske unije. Vem, da to ni neposredno vaša zakonodaja, je pa to tudi za vas pomembno. In sedaj potem jasna razdelitev odgovornosti in tega, da pač se ne sme dovoljevati zavajanje potrošnikov v takšni meri. Eh, spoštovani kolegi, prosim vas, da se vsaj nekateri izmed vas odpoveste besedi. Imamo še 12 prijavljenih, nimamo pa časa. Jaz vas sicer kličem po seznamu, ampak eh, hvaležen bom, če bi se kateri izmed vas odpovedal. Eh, gospod Anderson. Okay, thank you, chair. Uh, Andreasen. Uh, Hvala lepa. da seveda naš sistem bi naj bil najbolj razvit, kar se varstva potrošnikov tiče, vendar pa iz tega sistema smo ugotovili, da tudi naš sistem ni idealen in da prevaranti lahko izkoriščajo zakonodajo in tako seveda pridobijo zelo velike dobičke z malo tveganja. Velike trgovine pa potem seveda tudi ne izvajajo označevanja tako, kot bi morali. To sedaj pomeni, da je zaupanje potrošnikov bilo resno ogroženo. In strinjam se, da moramo sedaj si ogledati obvezno označevanje države in regij za meso in tudi za zamrznjeno in predelano meso. Če bodo podjetja morali poročati o tem, bi jih prisililo, da bi ravnala bolj odgovorno za dobavno verigo velike trgovine bi torej morale prevzeti odgovornost. Tu dvoma ni. Zato vas sedaj sprašujem, komisar, kaj pričakujete, boste naredili glede novih ukrepov v povezavi s tem, kot sem dejala, potrebujemo bolj odločno zakonodajo za mesne izdelke, za zamrzneno meso in za predeljeno meso. Hvala lepa. Prosim, držite se časa, gospa Kostinger. Muse. Hvala lepa. Kljub pa se mu moram spregovoriti in vam ogovarjati, ko gre za to, da smo pri škandalu s, s konskim mesom ugotovili, da ni dobrega označevanja. To ni kritika enotnemu trgu. Gre za to, da v bistvu resnično imamo vrzeli o zakonodaji in tukaj se potem ogovarjam tudi komisiji, ko pravite, da bi potem morali imeti manj teh verzeli. Oziroma ste dali, da če bi imeli manj verzeli, to tudi ne bi pomagalo potrošnikom. Ne, to seveda ni res. Ravno to potrebujemo. Brez verzeli bo popolnoma jasno, odkot določen proizvod prihaja. In mislim, da bi tukaj resnično morali bolj prisluhniti parlamentu, ko potem pravite, da industrija in ta trgovina verjetno ne boste mogli pokriti teh dodatnih stroškov. Kmetijstvo je pač tako, da se vedno znova uvajajo nove ukrepe za proizvajalce in potem se mora to takoj začeti izvajati. Takoj, ko se to spreme, ta zakonodaja, je potrebno to nadzirati, je potrebno to označevati in tako dalje. Tako da takoj, ko določen proizvod zapusti kmetijo, verjetno nihče več točno ne gleda, kaj se s tem proizvodom dogaja. Zato je pač nujno, da tudi kar se označevanja tiče, spet obravnavamo te ukrepe, sedaj pa še kar se svin tiče. Strti nekaj tudi, kar se tiče uvoza iz tretjih držav na področju jajc, smo to intenzivno doživeli, da je potem uvoz jajčnega prahu bil eh, zelo povečan in so potem proizvajalci imeli zelo velike težave s prilagoditvijo. In sedaj še nekaj glede dnev o nikotinskih insekticidov. Jasno je, da je študija eh, pokazala precej vrzeli. Lahko izključite, da se tako ne uspodbuja genetsko spremenjene organizme. Evropi, če bomo prepovedali te insekticide. V redu, ampak če boste nadaljevali tako, bom moral prekinjati govornike in zadnjim ne bom mogel dati besede. Um, ehm, gospod... postopkovno vprašanje. 28. februarja imamo izredni sestanek odbora NV in mislim, da bo komisar govoril o tem, točno o tem, če kolegi želite slišati več o tem, potem sestanek zanima. Koreja je delanž. Gracias, señor presidente. Gospa Koreja. Hvala. Gospod predsedujoči, eh, gospod komisar, nekaj vprašanj bi imela v zvezi z direktivo o tobačnih proizvodnih. Seveda je varstvo zdravja eh, prednostnega pomena, vendar pa nova direktiva predstavlja močan udarec tobačni industriji v Evropski uniji zaradi omejitve uporabe cestavin. Evropska proizvodnja bi lahko utrpela hud udarec zaradi tega ukrepa Evropske komisije, kar bi pomenilo veliko nevarnost za številne proizvajalce in eh, poljedelce v Evropski uniji. Zato me zanima, ali ste naredili študijo učinka te direktive saj se proizvodnja tobaka um, izvaja predvsem v regijah, kot je Ekstremadura v Španiji, kjer je to tudi glavni vir dohodka. Potem pa me zanima, ali eh, namerava Evropska komisija te nove omejitve uvesti z delegiranimi akti in če nameravate v prihodnosti še kakšne druge podobne ukrepe sprejeti. Gospod Delange. Hvala lepa. Hvala lepa, torej, da si želite ogledati tudi toplogradne pline, kar se tiče čebel. Sedaj pa, ali lahko dobimo poročilo glede držav članic in glede sankcij, kajti to je šipka točka Evrope, Hirova tetiva. Torej, ne gre za pomankanje zakonodaje, gre za pomankanje nadzora in sankcioniranje držav članic. Kar se tiče cestnega prometa je komisija pokazala, kakšne so razlike med državami članicami za primerljive prekrške. Rada bi torej videla razlike med državami članicami na tem področju. Bi pomagalo, gospod komisar, če bi namenili več sredstvo za veterinarstvo in za živilske urade, tako da bi lahko fizično testirali nadzorovalce. In potem končno pregled konjev, mesa in trgovine z obema odkud prihajajo in kam gredo. To je zelo pomembno. Olson, Olson je Danten. Tak, odförande, ok, jaz skulle ha Emma. Ja, Olson. Men har... Ja, ogromno vprašanj bi vam želel postaviti, vendar žal nimam časa za to, kar zadeva označevanje in nadzor. Um, in glede testov DNA. Ali ne bi kazalo nadaljevati s temi testi mesa in drugih prehranskih proizvodov, zato da bi zagotovili nadzor v prehranski verigi? Potem pa konjsko meso. Odkot prihajajo ti konji, kako se prevažajo in na kakšen način se koljejo? To bi bilo zelo zanimivo vedeti. Hvala lepa. Danten, e poi dosma. Gospod Dontan, hvala lepa, gospod komisar. Pripomba in predlog. Ta zadeva v zvezi s konskim mesom je pokazala javnosti, kako dolga je prehranska veriga. Parlament zahteva od komisije že več mesecev predloge o delovanju prehranske verige. Vsaj štiri komisarje to zadeva. Ta predlog bi moral biti predstavljen konec decembra, sedaj smo februarja in še vedno čakamo na to. Mislim, da bi ob tem aktualnem vprašanju uh, morala de komisija zagnati svoje delo in ga pospešiti. Mislim tudi, da morajo biti analize za preverjanje kompatibilnosti napisanega na oznakah in vsebine obvezne. Potem pa še nekaj, kar zadeva um, prehransko. Banko. Uh, mislim, da je to izredno dobra poteza, da bi komisija se navezala na podatke teh prehranskih bank v trenutnem kriznem obdobju. Hvala. Uh, gospod Dorfman, uh, pred kakšnima dvema letoma sem sodeloval v trialogu, ki pa ni bil uspešen. Ampak kar se zadeva te novel food, upam, da ne bo šlo tukaj za kaj novega, ampak za nekaj v zvezi s čimer smo se tu v parlamentu strinjali in sicer trialog je padel v zvezi s kloniranjem in ne za novel food. Mislim, da kar zadeva kloniranje. Problem ni v tem, da bi meso kloniranih živali prišlo v prehransko verigo. S tem smo se strinjali, tudi v zvezi z FN-a smo se strinjali, torej z hrano, ki neposredno izhaja iz kloniranih živali. Problem pa zadeva F2 in naprej, torej živali, ki jih jim je nemogoče slediti, zato ker teh možnosti ni. Hvala. Eh, gospa Petrov Neveš, ne bi se želela dotikati težav, ki so jih izpostavili že kolegi, ampak prvič, škandal s konjskim mesom močno in slabo vpliva na proizvajalce, ki pri svoji proizvodnji uporabljajo govedino. In zato je pomembno, da komisija tukaj ukrepa in ugotovi, kaj lahko naredi čim prej, zato da se ponovno vzpostavi zaupanje potrošnikov. Potem pa drugi temi in sicer kakovost in varnost prehrane. Še en vidik bi želela izpostaviti, ki ga nismo še povedali. Um, proizvajalci skušajo tudi uvajati inovacije v kmetijsko-živilske proizvode. In nič niste povedali o prihodnjih projektih komisije v zvezi s spodbujanjem uh, agro, kmetijsko-živilske industrije uh, in z njenimi nameni za to, da bo boljše odgovarjala na zahteve potrošnikov. Hvala. Hvala lepa za to, kar ste povedali. Ja, glede omejitve uporabe neonikotinoidov, bi rekel, da je to potrebno storiti samo tam, kjer je to res um, utemeljeno in zato se vam zahvaljujem. Imajo pa različne države članice različna stališča v zvezi s tem. Nekatere države članice so že uvedle omejitve na podlagi nevarnosti, ampak eh, kmet svetovalci med seboj sodelujejo. Naprimer, na mačarskem med zadnjimi primeri ni bilo niti enega samega primera zmanjšanja eh, populacije čebel zaradi uporabe teh snovi. Vi govorite tudi o uporabi drugih eh, kemičnih snovi, ki so privedle do pomora med čebelimi. In zato bi popolna prepoved neonikotinoidov na mačarskem konkretno pripeljala do večjih težav in nevarnosti, kot jih imamo sedaj. In zato poudarjam, da je položaj v različnih državah članicah različen. Med drugim na mačarskem bi prepoved neonikotinoidov povzročila večje tveganje za uporabo um, gensko spremenjenih organizmov in zato vas prosim, da spod, um, spoštujete načelo subsidijarnosti in dopustite državam članicam lastno izbiro. Um, gospod Andrej, V zvezi s konjskim mesom, gospod komisar, mislim, da moramo predvsem zagotoviti, da se kaj takega ne bi ponovilo. Tukaj je šlo za ponareditev podatkov, torej za goljofijo. E, gre za to, da moramo da zagotoviti tudi kaznovanje tistih, e, ki so za to odgovorni. in um, umik 750 ton mestnih izdelkov um, je potreben zaradi vseh analiz. Vendar pa je še bolj pomembno to, da delate na pravilih o sledljivosti in označevanju in uh, da se naloži obveznost izvajanja testov v vseh državah članicah in to redno in um, stalno. Uh, ravno tako predlagam, da se določi obvezno označevanje izvora mesa eh, in obvezno označevanje oziroma v zvezi s ponovno uvedeno možnostjo uporabe moke živalskega izvora zahtevam pričakujemo, da se to umakne, zato ker vemo, kakšne nevarnosti to predstavlja za potrošnike. Predsedujoči, no, ob vsem tem, ehm, ob vsej tej poplavi vprašanj, ki ste jih sprijeli eh, se strani naših eh, članov odbora in vseh drugih poslancev z drugih odborov, ki so bili zainteresirani za sodelovanje v tej razpravi, vam bom dal besedo, da se odzovete na kar, se, kar ste slišali, se pa upravičujem tolmačem, zato ker smo presegli čas, ki nam je bil na namenjen, pravi prijazno predsednik. Uh, Seveda skušal bom narediti, kar se da, čudežo pa ne morem. Naj začnem s, konski, začnem s konskim mesom. Naj nekaj pojasnim. Zakaj bi bili presenečeni, da je bilo to odkrito strani države članice? Kdo pa naj bi to odkril? Države članice so tiste, ki izvaja zakonodajo in v tem primeru je to uspelo. In moram reči, da je odziv komisije bil hiter, kajti ko smo odkrili, da to ni sporadičen primer samo na Irskem, temveč da so podobni rezultati bili tudi v Združenem kraljestvu, smo tako začeli sledljivostjo. Vemo, da smo v primeru Azan je zgovednjeno, meso najprej zazetili v Romuniji, to je bilo potem skriščeno na nizozemskem, potem je to pr bilo prezadeno strani francoskega podjetja v Luksemburgu in potem je to podjetje to tudi distribuiralo. In torej, to je to. To se zdaj že si vedo. Sledljivost je bila, ne, je bila takošnja. Ko vse šest držav članic pod irskim predsedstvom sestavljam predsedovalcem, katero ukrepe bi naj sprejeli, smo tudi sprožili alarm v Evropi in Evropol seveda ne more neodvisno preiskovati brez držav članic, pa vseeno smo dejali, da lahko potem usklajujejo različne preiskave v držav članicah. Torej, dva meseca in pol sem že na tem položaju, vendar pa kar se evropski standard tiče, je bila sekvenca ukrepov precej hitra. 13. februarja sestanek prizadetih držav, šest jih je bilo, dva dni kasneje predlog pred stalnim odborom in ne bom seveda razkrival skrivnosti, če bom povedal, da je celo to, kar ste nekateri pisali kot zmerne nadzorne načrte, da je naletelo na nekatere uvire v stanovnem odboru, vendar pa to je bilo potrjeno in potem je bilo to takoj sprejeto strani komisije, dva dni kasneje in 25. februarja bo to tudi predmet razprave v svetu za kmetijstvo. Torej vsi tisti, ki ste citirali, kar je nedal nekdo, preden sem prišel na ta položaj, glede varnosti življenja niso citirali prav. Če bi to bilo vprašanje, varnost je živeti, bi uporabili običajna pravila, ki ima ki predeva več izvršenih pooblastil za komisijo, da prepovemo določene živila, če predstavljajo grožnjo za varnost živil. Res je, da imamo v Sanku živilsko veterinarski urad ki potem seveda nadzoruje tudi, ki je v Dublinu. Ta pač ne nadzira sam, temveč eh, je varuh varuhov, preverja inšpekcijske mehanizme v državah članicah. Imamo 110 inšpektorjev, ki so izvedli 117 misij v Evropski uniji, večinoma glede vprašanja varnosti živil. 75 od tretjih država, odkudar uvažamo mesne proizvode in živila in 13 v državah kandidatkah, vendar pa tukaj gre za revizijo. Nimamo in tudi ni izvedljivo, da bi to prav pomalo imeli, organ inšpektorjev strani komisije, ki bi dejansko preverjali vprašanje označevanje po evropski zakonodaji. Seveda, teoretično je to možno, vendar pa praktično in še posebno v trenutnih okoliščinah, ko vačujemo, mislim, da to ni možno in moram reči, da tudi na drugih področjih, za druge teme, kjer so inšpekcije potrebne, imamo inšpektore inšpektorjev in ne inšpektore same, ki bi preverjali, kaj se dogaja v trgovinah ne podcenjujem resnost tega incidenta, vendar pa odgovornost mora biti pri tistih, ki jo morajo prevzeti. In cenimo tudi prizadevanja držav članic pri odkrivanju teh kršitev označevanja in postopkov, ki jih že imamo in ki jih bomo še vzpostavili, pa naj se gre za kazensko ali civilno pravne. Seveda, trgovina ni odgovorna, če je dobila proizvod, ki je bil napačno označen. To je podjetje, ki je to zagrešilo. Topačna direktiva je bila tudi omenjena in njen vpliv na delovna mesta. Včeraj sem že imel na svetu za konkurenčnost podobno razpravo in naslednji ponedeljek bomo o tem govorili svetu za okolje. To je večinoma vprašanje javnega zdravja. In pogodbe govorijo, da moramo imeti visoko raven zaščite javnega zdravja na skupnem trgu. Ali bo ta direktiva znižala število kadilcev v Evropski uniji? Upam. Kaj ti, če ne bo potem, ne bo učinkovita. Če bo učinkovita, ali bo to imelo ekonomske posledice, če bo število kadilcev se zmanjšalo. In naš cilj je, da znižamo število kadilcev za 2 odstotka v naslednjih petih letih. Seveda bodo ekonomske posledice. Upam, da nihče ne predlaga, da bi naj zagovarjali kajene, da bi ustvarili več delovnih mest v bačni industriji. Torej, večinoma gre za vprašanje javnega zdravja. Seveda bodo tudi pozitivne ekonomske posledice kot rezultat direktive, ki jo predlagamo, kajti če bomo imeli manj kadilcev, bomo imeli manj izdatkov vlad in držav na področju zdravja, pa tudi bodo nekdajni kadilci lahko izkoristili sredstva, ki jih prej niso mogli, ki so jih porabili za cigarete. In sedaj je cilj ta, da bi naj uskladili mm, tobačne proizvode, izgled tobačnih proizvodov, ki ne smejo izgledati kot bomboni ali kaj podobnega. Seveda to direktivo potem kritizirajo tisti, ki pravijo, da ne gremo dovolj daleč, da nismo uvedli čisto enostavne embalaže ko bi potem imeli večinoma samo opozorila za zdravje in potem bi samo imeli še napisano, kdo je cigarete proizvedel in potem še posebnosti. Vse to bi bilo enako. Torej, nekateri pravijo, da gremo predaleč, drugi pravijo, da nismo storili dovolj. To pomeni, da smo verjetno šli v pravi smeri, kajti to je uravnotežen pristop glede tega vprašanja. In seveda pa je to še potem odvisno od predlogu sprememb, ki bo sta obravnavali svet in parlament. Mislim pa, da je to ravnotežen pristop tudi, kar se tiče tega, kako bi naj, kakšen bi naj bil okus tobaka, da bi bil manj privlačen. Torej, ne skrinja, skrivam namena komisije, ta komisija želi znižati število kadilcev. Kar se tiče neonikotinoidov, ne gre za vprašanje, da smo podložni medijem ali da se odzivamo na medijska poročila. Gre za odziv na poročilo EFSA. EFSA je pripravila študijo, ta študija pa je zaključila, da so nekateri neonikotinaidi, ne vsi, nekateri škodljivi za zdravje čebel. Kaj naj komisija stori? Ali bi naj komisija ignorirala zaključke EFSE in potem bi jaz kot komisar verjetno se moral zakovarjati v tem odboru, zakaj nisem ukrepal glede na to, kaj je dejala EFSA. Ali torej zaupamo EFSE? Pravičujem, komisar, sedaj bomo nadaljevali v angliščini, tolmačenja več ne bo. Pravi predsednik, se upravičujem za to, vendar pa naši tolmači morajo oditi. Hvala lepa. Prosim. When EFSA authorizes certain things, do we have confidence in what EFSA does? And when EFSA, for some, this is a rare occasion,